Today is possible to start immediately. Everybody knows our. Danes lahko začnemo takoj. Vsi poznamo našega prijatelja, ki je bil član tega parlamenta in hvala, da, si, da ste sprejeli naše povabi, povabilo za, o razpravi s, uh, o prihodnosti Evrope. Um, dobro poznate ta parlament in razprava bo preprosta. Poznate stališče Evropskega parlamenta, pomen Evropskega parlamenta, poznate predsednika Evropske komisije, podpredsednika Evropske komisije. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Kot veste, želimo, da bi Evropski parlament bil v središču razprave o prihodnosti Evropske unije. Vi ste častni član tega parlamenta in takoj vam predajem besedo. Hvala. è aperta la registrazione elettronica per il in eh, seveda sedaj sprejemamo eh, prijave za postopek catch da eh, ta seznam bomo zaključili po govoru premijeja Kariša. Predsednik Juncker. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik Tajani, predsednik Evropske komisije, gospod Juncker, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, prijatelji. V veliko veselje mi je, da vas lahko nagovorim pri tej pomembni točki, pri razpravi o prihodnosti Evrope. Kot dobro veste, sem skoraj deset let delal na Evropskem parlamentu, bil sem evropski poslanec in v tem času sem se nekaj stvari tudi naučil. Pri tem pa sem se naučil naslednje, da če hočem dati govor, moram govoriti vsaj tri različne jezike, drugače sploh ne morem govoriti. No, sedaj imamo jezikovni pouk. S francoščino je zame žal nekoliko bolj zapleteno. Ta jezik razumem, ampak za govor je pa francoščina prezahtevna. Bom nadaljeval v angliščini. No, to je pa že moj četrti jezik. To je čas sprememb, konec mandata, čas evropskih volitev, to je čas za razmislek ampak preden nadaljujem s tem nagovor, mi dovolite, da predstavim še nekaj zgodovinskega konteksta. Latvija. Evropa. Kaj povezuje evropejce? V resnici nas povezuje skupna zgodovina že iz časov antične Grče, Rima, pa tudi v kontekstu širjenja krčanske vere po Evropi. In baltska območja ter regije so bile zadnje na vrsti pri teh stikih, takrat še nismo postali del te zapuščine. Na koncu 12. stoletja, na začetku 13. stoletja je papež v Rimu na nek način odobril križanje proti nekristijanom na balskem območju. Od takrat je naša država preživela čisto iste spremembe, prelomne točke kot preostanek Evrope. Razsvetljenstvo, renesansa in tako dalje. Danes je naša država močna luteranska država z močno prisotnostjo katoliške skupnosti na jugovzhodu. Naša identiteta znotraj evropskega konteksta je jasna. Poznate nas kot zelo pragmatične, potrpežljive, ampak menimo, da smo tudi razumni in dobro upoštevamo predpise. Pri nas vlada kultura kreativnosti in osebnega podjetništva, ki se vedno prebije v ospredje. Sto let po uvedbi krščanstva se je naša država soočala tudi z veliko vojaške represije včasih strani Nemčije, Polske, Švedske, pa tudi Rusije. V celotnem obdobju smo ohranili svojo identiteto, jezik in kulturo. In šele na koncu prve svetovne vojne leta 1918 smo končno razglasili državno neodvisnost. Še dve leti pa je trajalo v času vojne za neodvisnost, da smo se osvobodili ostankov nemške in ruske vojske, ki so bili še vedno prisotni. Moj ded, praded, pravzaprav je vstopil v vojsko cara, potem je postal bolševik, se boril v revoluciji proti caru in potem, ko je slišal, da je naša država razglasila neodvisnost, je postal borec za državno neodvisnost. To je tipična zgodovina. Naša država se je med vojnama razvijala, potem pa je prišla druga svetovna vojna, ki je povzročila veliko škode po celi Evropi. Tukaj pa se že začne moja zgodba. Sem sin vojnih beguncev. Moji starši so bili otroki leta 44, 8 in 14, bila stara v majhnih čovnih, sta zapustila Švedsko in se odpravila v Latvijo. Nekaj tisoč jih je šlo v Latvijo, nekaj tisoč v Nemčijo. Moji starši so na švedskem odrasli, tam sta se spoznala in se poročila, potem sta se preselila v Združene države, kjer sem se rodil jaz, pa tudi moji dve sestri. V Latvijo sem prvič prispel leta 1984, takrat sem bil gimnazijec na zadnji latvijski begunski srednji šoli. In Latvija je bila takrat popolnoma drugačna. To je bil drug svet. Vse je bilo sivo, ljudje se na ulicah niso nasmihali, sovjetski vojaki povsod, vse je bilo v ruščini, infrastruktura je bila pomankljiva v kakršnikoli obliki, pri mostovih, cestah, posod ste videli razkroj. Konc 80-ih let tudi ko je padel berlinski zid leta 1989, pa so se stvari končno spremenile. Neodvisni smo postali leta 1991 in v zelo kratkem času smo oblikovali demokratične institucije, svobodno poslovanje, bančni sistem, tržno gospodarstvo. Čisto od začetka. In 13 let po neodvisnosti smo se pridružili tudi NATO in EU in kmalo bo že 15. obletnica našega vstopa v Evropsko unijo. In v imenu naše države lahko povem, da ne obžalujemo niti enega dne, odkar smo vstopili v Evropsko unijo. Kaj je Evropska unija? Prvič, to je unija vrednot. To je treba povdariti. Svoboda, demokracija, vladavina prava. Kako so se zgodovinsko reševali spori v Evropi? Z vojsko, s puškami, s tanki, z uničevanjem. Kako stvari rešujemo danes z dolgimi in včasih tudi mučnimi razpravami, z glasovanjem, ampak to je prav gotovo bistveno boljše kot prej. EU pomeni tudi gospodarski razvoj in v sred tega je enotni trg. Z Med sebojnim odpiranjem meja smo ustvarili enega največjih trgov na svetu, več kot 500 milijonov ljudi, in naš gospodarski obseg, ki dosega obseg gospodarstva Združenih držav, za katere je to največja ekonomija ali pa gospodarska velesila na svetu. Ampak v EU ni vse lepo in prav. Kot politiki vsi vemo, da se širi veliko protievropskih čustev. Na vzponu so tudi tako imenovani populisti. Moje čisto enostavno sporočilo pa je, ne borite se proti populistom, to nima nobenega smisla. Ampak skušajte razumeti, zakaj ljudje poslušajo populiste, zakaj so nesrečni, zakaj so naši državljani nesrečni, kaj se je zgodilo. Pred desetimi leti, leta 2008 in 2009, se je sesula banka v Združenih državah, v redu to se zgodi na vsake toliko časa, je pa to povzročilo verižno reakcijo v obliki bančne krize po celem svetu, pa še posebej v Evropi. To je vodilo na to v gospodarsko krizo, največjo po veliki depresiji. BDP v moje državi je upadal kar za eno četrtino, to je bil eden največjih upadov na ravni Evropske unije. Tudi v drugih državah članicah je bila situacija slaba, ampak ne v tolikšni meri. Kaj se je zgodilo pozneje? Migracijska kriza, nemiri na Bližnjem vzhodu, ki so se začeli z miroljubnimi revolucijami, pa so se na to spremenili v nasilne revolucije. In posledica tega val za valom migrantov. Na to pa še zadnja politična kriza, ljudje so izgubili zaupanje v sistema. To je razumljivo. Moramo pa jim pomagati to zaupanje in vero v prihodnost obnoviti. Če razmišljamo o voljivcem, se moramo vprašati, kaj so njihove največje skrbi. Delovna mesta, način življenja v povezavi z migracijami, okolje ter varnost. Če govorimo o prihodnosti Evrope, moramo upoštevati vse te štiri vidike. Najprej delovna mesta. Evropska unija ima mehanizem za spodbojanje ustvarjanja novih delovnih mest in ta mehanizem je enotni trg. Spomnim se zgodbe, morda je bila to ena od ezopovih pripovedk iz otroštva. Oče je imel tri otroke, potem je dal enemu sinu palico, mu reče prelomijo in jo prelomi. Potem drugi to ponovi, na to pa tretjemu sinu, da cel svežen palic, pa potem tega nihče ne more zlomiti. Kaj je nauk te pripovedke? Ko delujete sami, vas enostavno prelomijo kot palico, če pa delujete združene, združeni ste močnejši. In to je lepota enotnega trga. Na enotnem trgu se soočamo z izzivi, ki prihajajo od zunaj. Tukaj imamo uspone kitajske in pa ZDA, ki morda niti ne verjame v to, da ima bistveno vlogo pri organizaciji globalne trgovine. Kako je s Kitajsko? To je država, ki odprto subvencionira svojo industrijo. Ta industrija zdaj posega na evropske trge in ima nepravično prednost. Obena pa evropska podjetja nima enakega dostopa do kitajskega trga. Kaj je odgovor? Kako se bomo soočili s tem izzivom? Odgovor za nepravično konkurenčnost ne more biti protektorat. Ne moremo stopiti po poti Kitajcev. Ne smemo postati bolj podobni Kitajcem, ampak moramo zahtevati, da Kitajci postanejo bolj podobni nam. Odpirati morajo svoje trge. Kar veliko teže imamo lahko kot Evropska unija in enotni trg. To moramo izkoristiti, ampak ne kot posamezne krhke paličice, ampak kot svežen palic, ki jih nišče ne bo mogel zlomiti izven Evropske unije, moramo še vedno premostiti nekatere ovire, ki so vezane tudi na notranje ovire, ki jih imamo še vedno na notranjem trgu. To velja tako za digitalno sfero, kot tudi sektor storitev. Vprašajte se, zakaj največje internetne družbe prihajajo iz Združenih držav? Zakaj te družbe niso evropske? Odgovor je popolnoma jasen. ZDA ima dolarsko območje, potem ima tudi zvezdni proračun in nobenih ovir v smislu trgovine med zvezdnimi državami. Imajo res poenoten notrni trg, ki je manjši od nas, 300 milijonov, mi imamo večji trg, ampak preveč ovir. Toliko govorimo o tako imenovanih nacionalnih prvakih. Ampak naših predpisov konkurenčnosti ne smemo preusmerjati tako, da bi umetno ustvarili takšne gospodarske prvake te oviramo na notranjem trgu moramo odpraviti, tako da se bodo lahko ti prvaki sami ustvarjali in se na to soočili s celim svetom, z družnimi državami in še posebej enostavno s Kitajsko. Eden od menikov enotnega trga je bančni sistem. Pred desetimi leti je bila največja grožnja za banke likvidnost. Ustvarili smo bančno unijo, tako da bi Evropska centralna banka postala res nekakšen varovalni mehanizem, na osnovi katerega bomo poskrbeli za to, da bodo naše banke preživele. Svet se je v zadnjih desetih letih spremenil, likvidnost bank ni več največja težava, pojavila se je nova težava, to je terorizem in financiranje terorističnih dejavnosti. In kako do tega prihaja? Za uporabo nezakonitih skladov, ki so upeti v evropske bančne sisteme. Kako pa je s pranjem denarja? V Evropskem parlamentu sem bil z gospod Sarčentini soporočevalec glede zadnjih dveh direktiv. In takrat sem se kar nekaj naučil o tej politiki. Zakonodaja na področju boja proti pranju denarja zadeva predvsem oceno tvegan in zmanjševanje tvegan pri umazanem denarju, ki vstopa na naše trge. Imamo veliko gospodarstvo, večje kot eh, Rusija, tako rekoče, v zadnjih letih pa je ruski denar kar začel pretekati v našo državo. Zakaj? Zato, ker v Evropi obstaja pravna država, zato, ker nikomor ne vzamemo sredstvo, ne da bi to obravnavali na sodišču. Veliko denarja je čistega, ampak nekateri denar pač ni. In tisti, ki uporabljajo nezakonito pridobljena sredstva in denar, to so kriminalci, ne govorimo o tistih, ki iščejo vrzeli v davčnem sistemu, ampak govorimo o zakrisenih kriminalcih, ki premikajo na milijone evrov se kot muhe zbirajo nad Evropo in iščejo šibke člene v verigi. Potem ugotavljajo, v tej državi lahko storimo to, v tej to in tako dalje. Tudi naša država je bila del te verige. Ne smemo biti sami. Prane denarja je vse evropska težava. Odkar sem predsednik vlade, nimam več časa in potrpežljivosti za to, da bi se vsi nekako zbrali. Jaz sem že počisil pred pragom oziroma bom. Zagotovili bomo najčistejši, najodpornejši bančni sistem v Evropi. Čez leto in pol pa bom lahko svetoval komorkoli tukaj, kako se počisti bančni sistem. Ampak to je tako kot boj proti podganam. Želim se znebiti podgan, očistiti hišo. Moja hiša bo čista, ampak kaj pa hiše mojih sosedov? Morda so kriminalci zapustili Latvijo za enkrat, ampak žal, prepričan sem, še niso zapustili celotnega območja Evrope počistiti bo treba celo soseščino. To pomeni nadzor nad pranjem denarja, ki ga je treba centralizirati, tako kot je treba centralizirati vse ostale mehanizme. Potem še dodatna skrb glede naši, naših eh, voljivcev, imigracije, način življenja. Ni preprostih odgovorov tukaj. Nimam jih in nihče jih nima. Resnica je, da je Evropa fantastična destinacija za delo in za življenje. Imamo stabilne ekonomije, imamo stabilne demokracije, vladavino pravo, osebne pravice in številni od naših sosedov tega nimajo. In kot avtokracije rastejo, pritisk tistih, ki želijo priti v Evropo, se bo samo povečeval in ne bo izginil in torej s tem se moramo naučiti živeti. Moja država se je ukvarjala tudi nekoliko z imigracije. V, med rudsko, rusko okupacijo smo imeli kar nekaj imigrantov, ki so prišli v uh, Latvijo. To 700 tisoč jih je prišlo, to pomeni eno tretjino prebivalstva, dva milijona nas je in nismo se znali s tem soočiti, kajti nismo imeli vlade. Moskva je sprejemala odločitve na mesto nas, ni bilo nobenega postopka soodločanja, sploh nismo imeli nobene besede. Ko smo postali neodvisni, kako smo se s tem mm, spopadli? Z velikim ijem integracija treba je delati z ljudmi, treba je delati na sistemu izobraževanja, eh, seznaniti jih z našo kulturo in to je pot naprej, naprej. Ne moramo se boriti proti temu, ne moramo preprečiti ljudem, da bi prišli v Evropo. Mi smo najljubša destinacija, moramo pa delati na integraciji teh ljudi. Ne moremo narediti, moramo narediti nekaj, da bi olajšali te um, te pritoke in pri tem pomaga Frontex. To je odličen program, ki ga je treba ukrepiti. Če lahko našim voljivcem pokažemo, pokažemo, da imamo nadzor nad zunanjimi mejami in da ima, nimamo notranjih meja, potem ne bi imeli situacije, spomnite se, šengenskih mej, ko, ste, recimo, um, ko se je zgodilo, da je bil zaprt eh, most med eh, Nemčijo in Francijo tukaj v Strasburu. Potrebujemo odprte notranje meje zaradi enotnega eh, trga, kar pomeni, da moramo imeti nadzor nad zunanjimi. Eh, zunanjimi mejami. Moramo financirati eh, eh, taborišča, moramo se boriti za vladovino prava v tretjih državah in moramo delati na integraciji. Evropa je Unija 28, zaenkrat 28 suverenih držav z svojo nacionalno identiteto. In zelo pomembno je, da ohranimo naše nacionalne identitete, kulturo in jezik. In to bomo počeli, to bomo storili prek procesa integracije tistih, ki prihajajo. Prišli, ki se morajo prilagoditi na našo kulturo in naše države. To je način, kako delujemo. In za torej zavarovati moramo zunanje meje in integrirati prišleke, tako bomo vsi se lahko sprostili glede tega. Potem še tretja skrb, okolje, podnebne spremembe, ne bom se poglabljal v to, ampak potekajo. Um, ljudje in eh, um, o, torej oglični otis in vse to se dogaja. Seveda uh, vidimo, da se um, oglikov dioksid uh, zvišuje in naš otis se zvišuje. Vendar pa nimamo vsi enake energetske mešanice. Mi smo za Švedsko približno 40 odstotkov uh, uporabljamo obnovljivih virov uh, energije. Zelo napredni smo. Niso vsi, nekateri nekateri so zelo odvisni od oglika in če želimo odpraviti fosilna goriva, potem bo moral nekdo za to plačati, zato bo potrebujemo nekaj časa in ne glede na to, kako hitro želimo napredovati, moramo spremeniti neko strukturo za to, da bo prišlo hitreje do te spremembe. In tukaj je treba odpreti trg E, energetski trg za konkurenco. Moramo imeti tudi konkurenco pri e, obnovljivih virah, recimo primer elektrika. Številne države so regulirale ceno e, elektrike, porabniki plačajo enako v ponedeljek zjutraj, popovdne in zvečer in nihče ne pomisli, kdaj bo vključil recimo pralni stroj, pomivalni stroj, kajti vedno enako plačamo in niso motivirani. Tam pa, kjer je več konkurenca, konkurenčnosti, imate operaterje, ki. Um, eh, ki recimo um, uravnavajo, kdaj se to vključi, kdaj se vključijo naprave in zaradi tega se potem cena zniža. Torej moramo eh, imeti več uh, zmogljivosti za uh, konične, um, torej ko prihajajo do konice in zaradi takrat bi, um, takrat bi je treba prihraniti ravno v teh eh, časih, ampak zato je treba imeti dereguliran, eh, dereguliran trg, torej če želite prihraniti konkurenčnost povsod na vseh področjih. In potem še četrta skrb, varnost to pomeni različno za različne evropejce. Na, jugi, na jugu Evrope, ko ljudje razmišljajo o varnosti, razmišljajo o eh, nezakonitih migracijah, o terorizmu. To je tudi eh, grožnja pred nami. V zahodni Evropi je največja grožnja trenutno eh, Brexit, ne samo za um, trgovino, ampak tudi za mir na Irskem. Sam prihajam z Latvije in Ni skrivnost, da ko Latvici razmišljajo o varnosti, razmišljamo o Rusiji. Rusija je naš vzhodni sosed. Od vseh nas ima vlado, ki ima eno temeljno politiko. Prepričana je, in to je v njihovi politiki, da jih obkrožajo o, sovražniki in da, vedno pod, da jih vedno napadajo. Tako se počutijo in zato želijo ošibiti svoje nasprotnike. In trenutno je največja grožnja strani Rusije ni vojaška, a to je tudi e, tveganje in grožnja, ampak največje imamo NATO, imamo svoje sile. Največja grožnja je, so napačne in lažne informacije. Živimo v svetu teh čudovitih naprav, ki jih imamo vsi pred seboj ali v svojih žepih. In in sedaj imamo dostop, neomejen dostop do mm, znanja, lahko greste na internet in najdete noro dobre stvari, vendar pa se je izkazalo, da socialni mediji so fantastičen način za propagando, za širjenje propagande in to poteka zelo hitro in vedno več ljudi ne bere več um, um, pravih medijev, recimo novinarjev, ki preverijo svoje vire, ampak dobijo informacije iz socialnih medijev socialnih eh, medijev. In zato je treba razmisliti o tem, da je treba regulirati platforme in ponudnike na internetu glede vsebin, ki se širijo. Tukaj to je zelo spolzek ter, um, teren. Tukaj gre za zelo tanko črto med odgovornostjo in uh, cenzuro. In kot latvijec nikoli ne bom podpiral cenzure. Preveč zgodovine, preveč smo jo že videli v zgodovini, ampak treba je najti to tanko linijo, ker tukaj gre na napad na, naš življenje, na naše življenje. Oni želijo um, povzročiti razdor med nami. Razmišljite recimo o cepljenju. Kje, odkot prihaja ta, ta prepričanje, da uh, um, cepljenje povzroča avtizem? Prihaja iz Rusije. Oni pravijo, da uh, Um, da prihajajo tam ljudje, pa ki niso bili cepljeni, to povzroča hude stvari v Evropi. Imigracije, tudi za temi je uh, Rusija, Brexit, tudi tam so zelo vključeni imamo ta balonček eh, v celi vzhodnji Evropi, da ne bi bil George Soros grozna oseba, ki spodkopuje naš način življenja. To prihaja vse iz enega samega vira in če tega ne bomo sprijeli, ne bomo se mogli spopasti s tem. In glede varnosti pravim, da vojaško na moja država u, u, u, um, prispeva dva odstotka BDP-ja za obrambo. Mi smo del NATO, vsi bi morali to početi, ampak uh, vojaš, vo, vojska je samo en del enačba. Ravno tako pomembno je, uh, je um, kombinacija z temi lažnimi uh, novicami in tukaj moramo razmisliti o zakonodaji, ki jo je treba pripraviti. In ob koncu ne bi bil latvijski politik, če ne bi uh, omenil večletnega finančnega proračuna, sedemletn uh, eh, proračun, uh, s katerim se sedaj soočamo. Strinjam se in ta kot ta parlament, da je treba več investirati v raziskave in razvoje. To bo ustvarjalo novo delo, delovna mesta, gospodarsko rast in bogatstvo v budočnosti. To je zelo pomembno. Vendar pa. Ravno tako pomembno je, da ko vlagamo v razvoj in raziskave, ne počnemo to samo v enih ali dveh uh, področjih, ampak po celi Evropi. Kaj ti pametni ljudje živijo v celi Evropi in vsi potrebujejo gospodarsko rast. In če pomislite, da je odličnost. Uh, osredotočena samo na nekatere države, potem si ne delete usluge. Ja, vlaganje v razvoj in raziskave, vendar pa po celi Evropi. To je zelo pomembno. Potem uh, kohezija. Kohezija je ravno tako pomembna, vendar pa mora biti pametna. Zagotoviti moramo, da se uh, da eh, revna območja rastejo. Uh, In ne na zadnje, kmetje v Evropi. Vemo, da zgodovinsko je um, proračun bil namenjen skupni kmetijski politiki. Še vedno je pomembna. Vendar pa imamo zgodovinsko priložnost, da popravimo zgodovinske krivice. Vsi kmetje na evropskem. Um, trgu se spopadajo z uh, istimi cenami. Mi uh, mi sub, subvencioniramo, ampak uh, naših drž, eh, kmetov ne subvencioniramo enako. In tri države, ki dobijo najmanj, so tri baltske države - Latvija, Litva in Estonija. Uh, zaradi matematičnih razlogov, ki izvirajo iz 90-ih let. Naši kmetje so, uh, tekmujejo vsemi drugimi kmetje in edini način, da lahko z njimi kmetuje, je za ceno svojega, svoje revščine in prisiljeni so o, tekmovati. In jaz ne bi želel subvencionirati nikogar, ampak te, to nam ne bo uspelo. Če pa subvencioniramo, potem bi morali to storiti na enak način po celi Evropi. In sedaj se bližam koncu, koncu svojega govora. Dragi prijatelji, Evropska unija ni in nikoli ne bo popolna. Ni, preprosto vendar pa je najboljša stvar, ki si jo lahko zamislimo. V Evropi na stotine, na tisoče let so se uh, razlike reševale z mišicami. Kdor je bil močnejši, je ostal, kdor je bil šipkejši, je propadel. Ne, način, na katerega delamo, še, je, še, je veliko boljši od katerega koli, ki so si ga doslej izmislili. Države članice so se pridružile EU prostovoljno z privolitvijo svojih državljanov. Države članice lahko izstopijo, ampak eh, vidimo pri Brexitu, kako težko je to, vendar pa je to način, na katerega Evropa dela. Tudi v, v svetu je tako. Dobra volja in soglasje preostalih 27 držav je dokaz, da lahko nadaljujemo z razpravami, včasih zelo dolge razprave, ki pa ne vodijo v nasilje in to je ključ našega načina dela. Pogovarjamo se med seboj, ne borimo se drug proti drugemu. Kaj pa prihodnost? Če povzamem mislim, da moramo okrepiti temelje, okrepiti enotni trg, eh, odpraviti ovire, nadzirati naše zunanje meje, um, se spopasti z nekontroliranimi migra migracijami, prehod v uh, čisto energijo, osredotočiti se na skupno varnost, ne samo vojaško varnost, pa, ampak tudi varnost informacijskih uh, sistemov in sveta, v katerem živimo. ne smemo se boriti proti populistom. Moramo se ukvarjati z vzroki, eh, zakaj so ljudje nezadovoljni, z vzroki nezadovoljstva. Eh, pomisliti moramo na Ezopa in na njegove palčke, če smo sami, se te palčke lahko eh, zlomijo. Tudi večje države, njihove palčke se lahko zlomijo. Vendar pa snop kot snop palčk smo mi velika sila in naše temeljne vrednote, demokracija, svoboda in vladavina prava eh, lahko prevladajo tudi v drugih državah. Najlepša hvala. christianity is very very popular in this parliament. Kristijan je zelo popularen, si zelo priljubljen v tem parlamentu. Najlepša hvala. Sedaj pa predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik vlade, spoštovane poslanke in poslanci, veliko veselje mi je, da je z nami danes latvijski premijer, ki zelo dobro pozna to sejno dvorano. Devet let je delal na Evropskem parlamentu. Spomnim se prvega predsedovanja Latvije na svetu. Tega se spomnim, ker je bilo to prvo pravo predsedstvo v času te komisije. Takrat smo sodelovali tudi z italijanskim predsedstvom. In spomnim se tudi zadnjih dnevov latvijskega predsedstva. 30. junija smo sprejeli zakonodajo glede prostega dostopa in pa tudi gostovanja. To je dokazalo, da moramo biti potrpežljivi do čisto zadnjih nivo posameznega mandata. V zadnjem času pa smo se pogovarjali le o Brexitu, kot da nimamo česa drugega započeti. Morda bi bilo dobro, da bi se zdaj posvetili državljanom, vsemu temu, kar smo dosegli v zadnjih letih. Poleg vsega tega, kar smo dosegli z gostovanjem, smo dosegli tudi druge stvari, je pa Brexit pomemben, seveda. To omogoča tudi nadaljevanje življenja evropskih državljanov vsak dan. Postali smo komisija dialoga, organizirali smo tudi srečanja in posvetovanja z evropskimi državljani. Šesto takšnih dogodkov. Komisija torej ne deluje v bunkerju Evropskega parlamenta, in drugih institucij, ampak se pogovarjali z ljudmi po celi Evropi. Vsak dan se pogovarjamo z evropskimi državljani, kar pomeni, da smo kredibilni akter. Ne moramo delovati proti volji državljanov in narodov. Tudi narodi so pomembni. Tisti, ki menijo, da so narodi nekakšna iz višljotina, se hudo motijo. Narodi bodo prav gotovo obstali dolgo časa in to tudi potrebujemo. Govoriti moramo torej o Evropski uniji držav članic. Zdaj se ustvarja vtis kot, da se bo Evropska unija zlila v eno, ampak Evropa nikoli ne bo le ena država, tako kot so to združene države Amerike. Smo različnih izvorov, bavarci, latvici, luksemburžani, pripadniki regij, pa tudi posameznih držav članic nič ni narobe s patriotizmom in pa z pripadnostjo. Mislimo, da je to eno največjih bogatstv Evropske unije. Evropska komisija se skuša osredotočiti na večje vprašanja, ne na vse podrobnosti vsakdanjega življenja v Evropski uniji z vami izvoljenimi predstavniki Evropske unije sodelujem že od leta 2014, ko sem tukaj predstavil glavne prioritete naše komisije. Leta 2018, eh, maja, smo predstavili tudi vse predloge in dosegli smo tudi vse tiste cilje, ki smo si jih zastavili leta 2014. 350 zakonodajnih predlogov smo sprejeli do tega dne. 164 pa jih še vedno obravnavamo v sozakonu, da je jalskem procesu. Upamo, da bomo lahko zaključili tudi z delom na azilnem sistemu, ter da bomo lahko potrdili vse politike, ki jih potrebujemo na tem področju. Sem pa tudi zelo zadovoljen. še nikoli ni bilo na Evropskem parlamentu doseženega toliko napredka na področju socialnih zadev v zadnjih letih. In to bo prav gotovo prispevalo k izgradni Evropi. Zahvaljujem se vsem poslancem, da ste intenzivno delali na tem, da ste bili pripravljeni in odločeni doseči določen napredek na socialnem področju, s čimer je začela Evropska komisija. Jezik številka dve. Gospod predsedujoči, Latvija je država, ki pozna bolje kot drugi, kaj je pomem, kaj pomeni biti član naše Evropske unije. To je premijer Latvije jasno povedal v svojem govoru. Vaša država je vedno vzela uh, vašo usodo v svoje roke. In če citiram nekega pesnika, tako veliki smo, kot uh, bomo, kot uh, si želimo in tudi ste. Borili ste se za svobodo v težkih časih, veliko težjih, kot si lahko predstavljamo. Vi ste napisali zgodovino in niste postali žrtev ene od vaših večjih sosed. Rekli ste ne puškam in se borili za svobodo. In to je eden od najboljših dogodkov, kako se je Latvija borila za svoje mesto pod soncem. Njeno mesto ni bilo v temi in senci, ampak njeno mesto je na soncu in zadovoljni smo, da ste se pridružili Evropski uniji in zelo zadovoljni smo vsak dan, da ste postali člani Evropske unije. Pridružili ste se šengenskemu območju in strinjam se s tem, kar ste povedali o notranjih meja in o varovanju zunanjih meja. Komisija je predlagala obaljno stražo, mejno stražo, eh, ki naj bi štela deset tisoč stražnikov. Svet je eh, predlagal nekoliko manj, ampak vsi pravimo, da moramo varovati naše zunanje meje. Storimo to, imamo za to zakonodajni predlog. Pomagate pri tem, da Evropa postane močnejša in varnejša. Ste ena od 25 držav, ki je začela sodelovanje na področju obrambe. In vesel sem, da odigrate svojo vlogo v številnih projektov. Zaradi tega je tudi eh, vojaška mobilnost eh, lažja in to je zelo pomembno za Latvijo. Eh, čezmejna mob vojaška mobilnost je tako postaja lažja. Pri tem ste postali dokaz o tem, kako Evropa krepi državna suverenost. Recimo, energetika, tudi to ste omenili v svojem govoru, to je pomemben del evropske politike. Vaša geog... Zaradi vaše geografije je ba Baltik ni ostal izoliran od ostale Evrope. Jasno smo povedali, da Evropska unija ne bo svojih državljanov prepustila v mrazu in temi. In To je bila baltsko vprašanje, ja, ampak ne samo baltsko vprašanje, šlo je za evropsko vprašanje. In zaradi tega, ko smo, prišli, ko smo prevzeli to mesto, je to postala ena od naših prioritet, da bi Latvija imela uh, za, torej gotovo in cenejšo energijo. In danes bomo sinhronizirali. sinhronizirali Eh, baltsko energijo z ostalo Evropo. Investiramo v infrastrukturo in vemo, in imamo najbolj veliko potojezen uh, okoljski okvir. In to želimo torej spraviti v resnico, to želimo izvesti. Hvala premijeju za njegovo delo in tudi kot član Evropskega parlamenta in za njegove današnje delo kot premije uh, eh, Latvije. Gospod predsedujoči, sedaj tretji jezik prehajam. Latvija je seveda zelo močna v Evropski uniji in podpira Evropsko unijo, zato je tudi čisto neizogibno, da Evropska unija pomaga Latviji in vlaga v Latvijo. Vi veste, da to vzajemno učinkovanje ima res zelo dobre učinke. Od leta 2014 ste v Latviji zgradili novo infrastrukturo, okrepili ste trg dela. Moram povedati, da ste iz naslova evropskih sredstev zgradili 300 kilometrov avtocest. Evropska unija vam res pomaga. Poleg tega moram povedati, da smo iz Junkrjevega sklada Latvi namenili na milijarde evrov. Vaša prihodnost je naša prihodnost, zato tudi predlagam, da bomo v naslednjem večletnem finančnem okviru 100 milijard evrov namenili raziskavam. To je tudi prihodnost Evropske unije. Recimo, moram tudi omeniti, da bomo potrojili financiranje v varnost na naših mejah. Ne smemo pozabiti še na cilje trajnostnega razvoja, na okolje in tudi Erasmus. 30 milijard evrov bomo okrepili ta program. Latviji pa bi se rad zahvalil že vnaprej, ker vem, da nas bo spremljala po tej poti izgradnje nove Evropske unije. Sedaj pa še nekaj besed glede umestnega srednjeročnega finančnega načrtovanja. Raziskave, mladina, inovacije, to je nekaj, kar moramo podpirati, vendar pa lahko to storimo samo, če bomo tudi sprejeli določene reze na področju kmetijstva in kohezije. Sicer nisem navdušen nad tem, ampak reze potrebujemo, kajti primankuje nam finančnih sredstev. Če hočemo določen del okrepiti, moramo tudi iskati določene reze. Vse vem, Eh, predlagali ste dvig proračuna za 1,4 odstotka. Evropa je veliko več, kakor pa številke. Ampak zgornja meja je sedaj 1,3 odstotka in lahko bi seveda dosegli tudi kompromis, če bi tudi vi popustili. No, če bi komisija ustrajala pri 1,1 na mesto 1,4, potem mi tudi tega ne bi podprli. Ja, moramo tudi določiti določene prioritete oziroma iskati reze v drugih politik. Vem, da so za določene države članice eh, te politike kmetijstva in kohezija pomembnejše, kakor za ostale. Uh, Je pa treba najti neko ravnotežje. Latvija ima za sabo kar nekaj hudih desetletij, ne samo zaradi zgodovinskih bremen in ne zaradi svoje geografske lege, ampak tudi zaradi finančne krize, ki je Latvijo zelo hudo prizadela. Pet let po začetku mandata trenutne komisije pa si je gospodarstvo v Latviji okrepilo. Valdis Dombrovski je tudi uh, pomagal Latviji, da se odpravi na pravo pot. In sam sem ga tudi imenoval za podpredsednika Evropske unije za evro. In seveda na tem mestu bi se ti tudi rad zahvalil za so tvojo delo in sodelovanje. Lahko bi marsikaj povedal, prisluhnil sem tvojemu govoru, ampak res si govoril tako dolgo in tako dolgo, da eh, ne morem odgovoriti na vse. Latvija je majhna država, sam sem strokovnjak za majhne države je pa to država z velikimi ambicijami. In vem, da je tudi na razpotju in na neki menici med Zahodom in Vzhodom. Ampak vseeno mislim, da mora biti most in tako Zahod in Vzhod mora uspeti, da se ta most gradi. To je tudi zadnji govor, ki ga bom seveda podal v času tega sklica parlamenta. Nekateri moji prijatelji in kolegi se bodo poslovili iz političnega življenja. Mar se kaj ste se naučili, vem, da ste se tudi prepirali, tudi z mano, ampak nekaj nam pa je vseeno uspelo doseči. Kot sem že povedal prvi dan, ko sem nastopil svojo funkcijo, Evropo moramo ljubiti in imeti radi, kajti če ne ljubite Evrope, niste zmožni ljubiti. Jaz ljubim Evropo, naj živi Evropa. Hvala, gospod predsednik komisije, hvala, dragi Jean-Claude, hvala za sodelovanje. Čeprav so se včasih nekoliko sporekli, smo imeli različna stališča, ampak to je pač razprava med Evropsko komisijo in parlamentom. Gre za pomembna vprašanja, na katerih vsi delamo za voljo naših evropskih državljanov potrebujemo Evropo. Evropo treba spremeniti, izboljšati, to je jasno. Ampak edini način, da obranimo in začitimo Evropo, je sodelovanje. Imamo skupno zgodovino, to, kar se je zgodilo pred nekaj dnevi pri katedrali Notre Dame, je pokazalo, da imamo skupno evropsko srce, da imamo skupno kulturno dediščino, ki nam je skupna, imamo skupne vrednote, tudi če govorimo različne jezike, zato se ti lepo zahvaljujem za tvoje delo, za celotno razpravo tu. Zahvaljujem se ti za sodelovanje tako na svetu kot tudi tukaj na parlamentu. Veliko uspeha v prihodnje. Moramo zaključiti z opisom govornikov v času postopka CatchDI, zdaj pa predajam besedo predsedniku skupine ELS, Manfredu Webrilu. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, gospod predsednik vlade, kakšna krasen govor o prihodnosti Evrope in lepo, da vi zaključujete ta krok govorcev. Lepo je, da ste vi zadnji govorec z odličnimi prispevki, z fizijo za naprej in z znanjem, kako deluje Evropska unija, kako deluje parlament, to vsi čutimo. Je bil to odličen govor in lahko rečem, da bi bilo dobro, če bi imeli več predsednikov vlad, ki so bili nekoč pre, tudi poslanci Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Všeč mi je tudi, da ste začeli z optimizmom. Vaša država Latvija je zgodba o uspehu. In tudi za podporo Valdisa Dombrovskisa in njegovega vodstva. To je odličen uspeh za, eh, vašo državo, to je omenil tudi že Jean-Claude Juncker. Torej, občutek varnosti je tudi velik. Latvijci se čutijo varne, ker so del Evropske unije. Zgodbe o uspehu, ko govorimo o mandatu na evropski ravni, to je izpostavil tudi Jean-Claude v preteklih letih. To, kar smo prenesli ljudem, torej zgodbe o uspehu na zunanjih mejah, milijoni novih delovnih mest, ki smo jih ustvarili z Junkerjevim načrtom, trajnostna rast in to, da smo tudi vodilni pri vprašanju boja proti podnebnim spremembam. Res smo lahko ponosni na to, kar smo naredili v preteklih petih letih pod vodstvom Jean-Claude Junckerja. In jaz sem star 46 let in lahko rečem, da sem del generacije, ki več čas živi v mirni Sloveniji, v mirni Evropi. Vi ste še imeli železno zaveso in zato vas čaka sedaj tudi svetla prihodnost. In zato moramo nadaljevati z optimizmom. Živimo v čudoviti Evropi in to bomo seveda branili predvsem egoisti in predvsem nacionalisti. Druga točka, ki ste omenili, so tudi zahteve potem, da se odzovemo na skrbi uh, prebivalstva, ščititi moramo naše meje. O tem morajo odločati tudi države. Potrebujemo načrt za Afriko in tu pristojen komisar tudi skrbi za vse potrebne aktivnosti. Vprašanje delovnih mest je ključno. Regionalni sklad, predvsem za najrevnejše regije v Evropi. Trgovina je ključna in pa enoten trg. Všeč mi je vaš načrt, da okrepimo enotni trg. Kajti krepiti moramo sami sebe, ne drugih. Vse to je na našem dnevnem redu. Ampak ko govorimo o prihodnosti Evropi, moramo biti odkriti. Kajti nekaj je osebina, je politični pristop drug pa je način, kako bomo dosegli rezultate in veste, kakšne so, kakšne so težave. Imamo tu težave enotnega glasovanja, torej vemo, kadar potrebujemo. Eh, kadar moramo glasovati o določenih politikah, se morajo vedno strinjati vseh 27 držav. To ne smemo nehati. Želimo, da bo Evropska unija močan politični akter na globalni ravni in zato uh, moramo biti tudi uh, enotni pri zunanjih zadevah, zato moramo spremeniti ta naš način glasovanja. Kar se tiče migracij, v moji državi, v Nemčiji, torej Nemčija je bila za obvezujoče kvote do leta 2015. Potem pa je ta problem prišel v Nemčijo. In v dveh, treh mesecih je Nemčija premislila in je zahtevala zavezujoč sistem kvot, ki ga, prej, ki ga je prej zavračala. In to nam pove, da ne gledamo na egoističen način na Evropo, temveč moramo upoštevati tudi probleme drugih, če želimo imeti močno Evropsko unijo. In kar se tiče Evrope, ki je demokratična, vsi vemo, o čem govorimo gre za pravico do pobud v našem parlamentu, krepitev tudi nalog v našem uh, parlamentu. Kristjani, hvaležen sem, da podpiraš tudi idejo o špicen kandidatu, da se moraš pojaviti tudi pred volitvami, da rečeš, poveš ljudem, sem kandidat vseh strank v tem parlamentu in imam svoj program in prosim za podporo, torej demokratična Evropa. Potem pa še prihodnost Evrope pomeni, uh, da moramo zaščititi samo jedro Evrope, bistvo Evrope, enakopravno obravnavo moških in žensk in pa svobodo, svobodo veroizpovedi, svobodo izražene, svobodo medijev in to moramo zagotoviti tudi za mehanizmom za vladavino prava. Družbo je treba upravljati na človeški način in evropski način je pot v prihodnost. Hvala lepa. Za skupino socialistov, gospod Breso. Gospod ministerski predsednik, veliko čast mi je, da vas danes lahko pozdravim kot ministerskega predsednika tudi v tej dvorani, kot ste že sami rekli. Okrožno dvorano dobro poznate, namreč bili ste evropski poslanec skoraj da deset let. To je velika čast, ne samo zato, ker ste zadnji vodja vlade, ki bo nastopil pred evropskimi volitvami, temveč tudi zato, ker ste v svojem govoru, za kar se vam zahvaljujemo, najavili tudi, kakšno perspektivo Evropa ima in kakšno Evropo bomo gradili po 26. maju. Zato vas danes tudi v imenu skupine socialistov in demokratov pozdravljam. Kot zadnji vodja vlade ali države, ki bo nagovoril Evropski parlament pred volitvami v tem osmem mandatu, Imate seveda priložnost, da se z nami pogovorite o prihodnosti Evrope, pa tudi o vaši državi, o Latviji in njeni vlogi v Evropskem parlamentu in tudi v Evropski uniji. Za vse nas je vedno zelo prijetno, ko lahko pozdravimo svoje nekdanje poslanske kolege tudi na drugih funkcijah, na vodilnih mestih vlad in držav. Seveda se vsi zauzemamo za to tudi v Evropskem parlamentu, da bi oblikovali močno Evropo, ki bi se bila zmožna soočiti z vsemi izzivi v današnjem času. Ena sama država članica, naj si bo majhna kot je vaša ali pa velika kot je Italija, kot je Francija in druge, ki imajo večje število prebivalcev, ne mora storiti nič sama proti negativnim učinkom globalizacije ali proti podnebnim spremembam. Lahko kako se sicer trudi, ampak težko bo zagotovila svojo obrambo in eh, svojo gospodarsko rast. Predsednik Juncker, tako kot vi, tudi jaz eh, ljubim Evropo. Ampak eh, zauzemam se za to, da ne bi imeli ene same velike evropske velike države, kot so to ZDA, temveč da bi imeli več združenih držav v Evropi. Tako da res ne vem, v čem je problem. Hvala lepa, gospod Juncker, tudi za vaša prizadevanja v imenu Evrope. Kot ste rekli, sami danes zadnjič nastopate v Evropskem parlamentu, v imenu skupine se vam zahvaljujem. Vi ste se zauzemali, če že ne za Združene države Evrope, pa vsaj za poenoteno Evropo, ki je veliko več kot eh, Združene države Evrope. Ministrski predsednik, upam, da je to, kar ste danes povedali, znak, da se bo vaša vlada bolj zauzemala za Evropo, namreč do sedaj je vaša vlada oziroma vlada v vaši državi nekoliko oklevala, ko je šlo za evropske vprašanja. Evropske države ne morejo več same nastopati na globalni šahovnici, kot je rekel že tudi kolega. Čas je, da odpravimo pravilo soglasja pri sprejemanju odločitev v svetu. Namreč zauzeti se je treba za to, da bodo vse države članice lahko uveljavljale svoje interese, vendar ne na škodo skupnih interesov. Morda bi res potrebovali drugačen način odločanja, ne pa, da se v svetu odloča kot na konklavu in da vrata sveta ščitijo psi čuvaji. Preveč nepreglednosti je, že sami ste tudi to omenili. Zanima me, kako želite, da se vas omeni v zgodovinskih knjigah? Kot nekoga, ki, ste, ki je branil interese elite ali interese držav članic. Mi smo zdaj vzpostavili nov evropski projekt, vendar si želimo, da ne bi elite prevzele tega projekta potrebujemo ustrezne instrumente, da to preprečimo, potrebujemo ustrezen proračun in tudi druge instrumente, s katerimi bomo uveljavljali svojo moč. Za skupino SD je zelo pomembno, da v Evropi obstaja vladavina prava, da se spoštujejo temeljne državljanske pravice in tudi temeljne pravice nasploh. Slišali smo, da je v vaših državi prišlo do nekaterih dogodkov, ki so povzročila kar nekaj razburjanja. Kot prvo, ko je šlo za preseljevanje beguncev v Evropi, tam ste bili vi proti, tako ste tudi sami izpostavili. Ampak kako naj se potem lotimo te porazdelitve, če ste že sami omenili, če imamo skupno mejo? Namreč stališče, ki ste ga izpostavili, je v nasprotju z načelom solidarnosti, ki ste ga prav tako omenili in to načelo velja za vse politike skupnosti, kamor sodi tudi kohezijska politika. Zato me zanima, kaj lahko konkretno poveste glede tega vprašanja. Potem, kaj je z vašim nasprotovanjem temu, da se na podlagi sedmega člena sproži postopek zaradi kršitve proti Polski in Mačarski. Vi ste sicer upravičeno izpostavili kritične pripombe do politike Vladimirja Putina, pa tudi do ekstremne desnice od Salvinija do Orbana. Kljub temu ste bili proti temu, da se sproži prejomenjeni postopek. Se vam ne zdi, da je to protislovno? Še zadnja točka, ki pa ni najmanj pomembna, zanima me, katere ukrepe bo vaša vlada sprejela glede na diskriminacijo, ki smo ji priča zlasti v odnosu do skupin LGBTI. Vidimo tudi, kaj se dogaja z sporočilom komisije glede diskriminacije in drugih oblik zatiranja te skupnosti. Zanima me, kaj boste storili v vaši državi s tem v zvezi. Že prej ste rekli, da vi podpirate skupne evropske vrednote tudi na tem področju. Hvala lepa za vodni govor in tudi vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore na vprašanja. Hvala lepa, gospa Briso. Zdaj pa gospod Zile v imenu EKR. Spoštovani gospod predsednik, gospod predsednik vlade, gospod predsednik komisije, veliko veselje mi je, da vas vidimo tukaj in vam lahko prisluhnemo odlični vsebini vašega govora. Smo dobri kolegi, sodelovala sva v Latvijskem parlamentu in tudi v Evropskem parlamentu. Rad bi vas opozoril tudi na gospe okoli gospoda predsednika vlade, ki so del njegove ekipe. Mislim, da smo lahko ponosni na njega. Naši diplomati zares opravljajo dobro delo. Hvala lepa ne obžalujem niti enega samega dne, odkar smo se pridružili Evropski uniji in evroobmočju, ampak pogosto pa sem obžaloval določene vidike evropske, evropskih politik in tudi ugled Evropske unije ni tako zelo dober in o tem bi rad spregovoril. V vašem govoru ste sledili nekemu pristopu, eh, češ, da je vse v redu v Evropski uniji eh, in govorili ste o naših dosežkih. In veseli pa me, da ste tudi podali dobre predloge. EKR er je eh, skupina, ki podpira pravi enotni trg na in tudi prosto gospodarstvo, ampak tu imamo določene dvome. Zaupam. Vam pravim, vam pravite, da niste zelo zadovoljni z raznimi šampinjoni, ampak mislim, da bi morali tukaj biti, imeti špicen kandidati tudi na evropski ravni. Gospod Weber, rekli ste tudi, da bi spremenili določena pravila na področju trgovine, da bi dovolili takšne um, voditelje. Mislim, da je to napačno uh, sporočilo. Evropski uniji, kajti pred kom bomo sedaj zaščitili tukaj gospodarstvo, pred eh, svetom ali pred kom, ampak to je napačen pot. Še huje pa je, da izganjamo zaščito na notranjem trgu. Tukaj lahko dam nekaj primerov. Naprimer, ki jo vidimo, kad vidimo tudi v ZDA, kjer ni overvano notranjem trgu. No, so pa tukaj razni postopki zelo kontroverzni. Torej, videli smo različne vlade, ki so nasprotovale v svetu takšni rešitvi. In to pa je, pravijo, da je slabo za njihove države, čeprav bi bilo dobro za Evropo. Pa kje je Evropa, kje so njihove države? Torej, če bi naprimer v ZDA uvedli neke overe, ki bi jih imeli v njihovi notranji trgovini, ko bi roba potovala iz New Yorka v Wyoming in nazaj, bi bila to katastrofa za njih. Ampak hkrati pa mi pozabljamo, da je v ZDA proračun uh, tudi večji. In če želite bolj federalen pristop, ne smete pozabiti teh vidikov. strinjam se tudi s poročilom v zvezi z družbami za, skrilav, za pridobivanjem skrilavca. In tu je bilo omenjenih kar nekaj držav. Dobro, da ste se tudi dotaknili raziskav in pa razvoja. Tudi to mora bi, moramo podpreti in dobro je, da na tem področju doživljamo rast. Ampak rekli ste, ampak in res tukaj, ampak vprašanje je, kako je to porazdeljeno tudi iz geografskega vidika. Če širimo program obzorje, ki je dobro, ampak ne deluje še dovolj, potem bo lahko pričakujemo, da bo demografska situacija v Evropski uniji še, eh, še bolj se spremenila, kajti mladi se bodo potem selili še bolj v ta središča raziskav ehm, in obrobne države bodo zaradi tega še bolj trpelali obrobne regije. In neenakosti v Evropi bodo še večje, kot so zdaj. To sem torej podal nekaj točk, v katerih se strinjam z vami. Nasplošno mislim, da bi v novem parlamentu lahko dobro sodelovali med različnimi skupinami, zato da dosežemo res pravi enotni trg, ki mora biti temeljno načelo Evropske unije. Hvala lepa v imenu skupinalne gospod Telička. Prime minister, Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik vlade, pozdravljeni nazaj v Evropskem parlamentu. Torej, še enkrat, gospod predsednik vlade, hvala, da ste oziroma pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Na začetku vašega govora ste povedali, da ste se v Evropskem parlamentu naučili nekaj uh, lekcij. Ampak potem tudi, če ne bi volil za njega, bi si lahko želel, da bi bil naprimer predsednik češke vlade tudi kdaj v Evropskem parlamentu, kajti potem bi tudi drugače vodil, potek, eh, drugače vodil vlado. In mislim, da to znanje, ki ste ga tukaj pridobili, je res potrebno. In, um, Vendar žal to recimo za češkega predsednika vlade ne velja. Omenili ste tudi vprašanje jezikov. Zagotovo govorite več jezikov. Mislim, da ne govorite in ne razumete češčine, ampak to, kar ste rekli, je kot da bi bral politični manifest eh, mo mojega političnega gibanja. In to je pozitivno uh, sporočilo, kajti kljub temu, da vi pripadate skupini ELS, jaz pa skupini AIDE in se strinjamo pri marsičem v zvezi z evropskimi rešitvami in strinjamo se tudi z drugimi skupinami in k temu moramo streneti pri naslednjih volitvah. Prepričan sem, da je kar nekaj točk, v katerih bi našli skupni jezik. Naj spostavim nekaj, kar ste vi omenili, poenostavljene rešitve. Govorili ste o nacionalistih in populistih. Strinjam se v celoti, moramo se lotiti jedro vseh teh skrbi, skrbi tistih, ki smo jih izgubili nekje na poti globalizacije. Moramo pa biti tudi odkriti in pošteni in reči, da moramo tudi opraviti nekaj domače naloge, zato da bomo tudi v lastnih političnih skupinah, družinah našli tiste, ki bodo našli preproste rešitve. In mislim, da se moramo tega loktiti širše. V zvezi s točkami, ki ste jih izpostavili, govorili ste o notranjem trgu. Mislim, da tukaj v tem parlamentu ni skoraj nikogar, ki bi rekel, da notranji trg ni uspešen, da ga moramo razviti, je res. 35 odstotkov trga je le odprtih, to pomeni, da imamo potencial 65 odstotkov. Zakaj nam tukaj ne uspe? In rekli ste, da so razlogi za to, da greš poslovati v ZDA, ker tam imajo notranji trg. In če izumiš neko aplikacijo, greš v ZDA, ker boš tam dobil eno avtorizacijo, tukaj pa jih še vedno potrebujemo 28. Torej, vprašanje je, če smo pripravljeni, če želimo imeti en enoten trg, ali smo pripravljeni imeti enega regulatorja. Potem ste izpostavili tudi nepošteno in nelojalno konkurenco iz, z, iz Kitajske, naprimer, in da se moramo zaščititi. Ampak strinjam se, da ne potrebujemo protekcionizma. Ampak če želimo odpreti trg, potem je. Prednost, imajo prednost tisti, ki goljufajo in ki so veliki. Torej, ne uh, slepimo se, če bomo odprli, da, da, na, trg, da bodo naši start-upi na istem eh, položaju kot Microsoft in drugi velikani. Torej, moramo delati tudi na konkurenčni politiki in potrebujemo pošteno okolje znotraj našega trga. In vprašanje je, ali smo dovolj pogumni in ali imamo dovolj znanja, da ustvarimo notranji trg, ki ne bo 35 odstotni, ampak 100 odstotni. Jaz to podpiram. Če ste vi, potem kar nadaljujmo. Govorili ste tudi o zonanih mejah. Seveda, to je ključno, ampak še vedno tukaj nismo uspešni. Če si pogledam Češko, je še vedno veliko izjav, ki jih podajo vodilni politiki, ki kažejo na to, da ne razumejo, da bomo lahko enotni trg zagotovili, če zavarujemo zunanje meje. Potem podnebne spremembe. Tudi tu lahko, bomo uspešni le, če bomo lahko sodelovali po celem političnem spek spektru. Potem ste se zauzeli tudi za pošteno obravnavo kmetov. In res je, da imamo težave z um, kmetijsko politiko. Zato, ker tukaj tudi države delajo po svoje in zato moramo imeti pošteno obravnavo naših podjetnikov in pa tudi naših kmetov. Hvala. To to, to... Moramo upoštevati čas, ki vam je na voljo, če želimo dati besedo tudi vsem v postopku Catch the Eye. Sedaj pa ima besedo gospod Papa Dimuli za GUE NGL η σημερινή συζήτηση. Hvala lepa. Današnja razprava je res zelo pomembna, kajti čez nekaj ur bomo zaključili delo našega parlamenta v tem plenarni dvorani in eh, to je tudi pomeni konec eh, dela gospoda Junkerja in sedaj smo sprejeli latvijskega predsednika vlade, ki je bil tudi naš kolega in on je 12. predsednik vlade, s katerim se pogovarjamo o prihodnosti Evrope 14 dni pred tako pomembnimi evropskimi volitvami. Mislim, da zdaj ni čas, da si trkamo po ramih in se se. Uh, eh, hvalimo same sebe in samo izpostavimo eh, tiste pozitivne rezultate. Ne, moramo pogledati v prihodnost, pogledati, kateri so izzivi, ki so pred nami in pogledati tudi, česa nismo naredili oziroma kaj smo naredili narobe, zato da bomo razumeli, da na tak način, da moramo delovati na tak način, da se bomo lahko ustrezno odzvali na populistična gibanja, ki ima načrt, da Eh, razdrobi evropsko skupnost. Gospod Kariš, govorili ste o mitu, o ezopu. Govorili ste torej o tem mitu in o tem, da je treba držati skupaj in ne pustiti, da nas razdvojijo. Ampak V Evropski uniji moramo sedaj pogledati po teh krizah, po Lehman Brothers in po drugih krizah, se je neenakost v družbi in med regijami povečala. In v Evropi je prišlo do nazadovanja pri vladavini prava, pri svobodi in Evropski parlament in komisija sta tudi nagovorili, um, vlade Polske in Mačarske, a v svetu pa se nič zgod, ne zgodi, kljub kršitvi demokracije. Potem smo slišali predlog v zvezi z uh, spremembami pravil za politični, politični azil. Svet ne stori nič. Torej, komisija, Evropska centralna banka in Evropski parlament želijo tudi izvesti bančno unijo in jo zaključiti s tretjim stebrom. Tu gre za evropski sistem tudi za uh, varovanje vlog. V svetu se nič ne zgodi. In naprimer vlade, kot so nemška vlada ali nizozemska vlada, so tukaj celo ležile veto. Torej, če res želimo, da Evropa napreduje, če želimo, da bo Evropa močnejša, da bo tudi politična enotnost večja, če želimo večjo preglednost, če želimo podpreti socialno kohezijo, če želimo narediti več za to, da se bomo tudi borili proti podnebnim spremembam, tako kot je včeraj to zahtevala 16-letna Greta Thunberg. Potem moramo nehati, gospod Weber, v Evropski uniji biti skupina držav, na to pa Nemci sklenijo, kaj se bo zgodilo. To se mora spremeniti. In tu bi rad še nekaj dodal. Strinjam se s tem, kar je povedal predsednik Juncker. Namreč, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zadali, potrebujemo tudi močnejši proračun z več denarja za skupno blagajno. Zelo pomembno je, da ne pride do zmanjšanja zneskov. Potrebujemo več denarja za socialno kohezijo, ne manj. Potrebujemo več denarja za skupno kmetijsko politiko in ne manj. Potrebujemo več denarja za mlade, za Erasmus, za zaposlovanje, za raziskave, za inovacije. In moje vprašanje za vas, gospod Karinč, vi zastopate svet, ampak ste tudi nekdanji evropski poslanec. Zakaj? Pravzaprav niste podprli predlogov Montive komisije. Kako lahko? napredujemo z politično enotnostjo Evrope, z gospodarsko integracijo, z eh, monetarno unijo, kako lahko to deluje, če ne upoštevamo tudi socialnega vidika? Gospe in gospodje, v Göteborgu smo sprejeli socialno agendo, ampak to je tudi neka nalepka brez vsebine. In večja, kot je neenakost, bolj bo cvetel pop desni skrajni populizem, ki želi uničiti Evropo in demokracijo. Pred 80 leti je bilo tako, da so politični predniki Lepena, Salvinja in Orbana, gospod Weber, res ni dobro, da uh, ga še vedno trpite v ELS. Torej, njihovi predniki so vodili do fašizma in nacizma in do grozovite vojne. Če res želimo ščititi demokracijo in obraniti, potem moramo na naslednjih evropskih volitvah imeti močno večino v Evropskem parlamentu za tiste, ki pravijo, potrebujemo bolj enotno, bolj demokratično in bolj socialno Evropo, ki bo zmanjšalo neenakosti in jih ne krepilo. Hvala. No. Hvala lepa za skupino zelenih, gospod Lamberts. Minister, Spoštovani gospod eh, premije, ta parlament zelo dobro poznate. In ved, nisva se vedno strinjala glede gospodarskih zadev, ampak vedno je name moč vaše zaveze naredila velik vtis. In dejansko ste tipični predstavnik za balske države, kar zadeva te zaveze. Tri balske države in države Beneluxa bi morale tesneje sodelovati, po mojem mnenju. Kaj te, če te države lahko najdejo dogovor med seboj, mislim, da lahko zgradita, zgradijo mostove in moč unije bo še močnejša, kot je trenutno uh, v povezavi med Francijo in Nemčijo. Všeč mi je bil vaš govor. Želim vas spomniti, da je Evropska unija mirovni proces. Reševanje razlik se dogaja preko dialoga. To je današnja utemeljitev za evropski projekt. Všeč mi je metafora, ki ste jo podali glede svežnja. Jaz sem prihajam iz manjše države. In všeč mi je, kaj ste povedali glede enotnega trga. Prostotrgovinski sporazumi so pomembni. Ampak to so zelo specifični sporazumi, saj jih urejajo demokratične institucije, Evropski parlament, Evropski svet in tega druge na svetu ne najdemo v drugih prostotrgovinskih sporazumih. Všeč mi je tudi to, da ste bili odkriti glede pranja denarja. Menim, da ste našli pravo formulacijo. Všeč mi je bilo to slišati in vem, da ste zelo zavezani k reševanju tega problema. Se pa tudi ne strinjam nujno s nekaterimi stališči latvijske vlade. Najprej, evropski projekt mora biti vodilni vodilo pri preoblikovanju in preobrazbi družbe. Če bomo upoštevali meje, ki nam jih postavlja narava, bomo lahko uspešni. Gre tudi za voditeljstvo. Če evropejci ne bomo vodilni pri, tej, pri tem prehodu, bomo zaostali. Naše rešitve moramo zagotavljati preostalemu svetu. Omenili ste tudi kmetijstvo. Skupna kmetijska politika uporablja res največji proračun. Vsak cent moramo porabiti za to, da prispevamo k preoblikovanju našega kmetijskega modela, tako da bomo znižali emisije CO2, ponovno spostavili biotsko raz, raznovrstnost. SKP zdaj promovira model, ki ne podpira teh ciljev in vaša vlada to podpira vaša država želi svoj dober delež SKP-ja. In zato menim, da bi se morali bolj boriti za zeleno skupno kmetijsko politiko, ne toliko za industrijsko kmetovanje. In še državljanstvo. Omenili ste evropske vrednote in če beremo drugi člen, je prva vrednota, ki je tam omenjena, človeško dostojanstvo človeškega dostojanstva ne moremo razdeliti. In to je pravica za vse. Latvija je v Evropski uniji prispevala k Evropski uniji državljane, ki so po svojem izo, izvoru tudi iz Rusije. Menimo, da je Latvija kot članica Evropske unije dovolj močna in da ne sme pustiti, da je kakšnih deset odstotkov njenih prebivalstvov brez državljanstva. Boriti se moramo tudi in prizadevati si moramo tudi za pravice manjšin, ne glede na njihove usmerjenosti, verske ali spolne. Danes ste se uspeli izogniti toksičnim stališčim glede azila in cenim to. Ampak nedavno je vaša vlada bila proti zavezujočim schemam premeščanja beguncev, kar, je v duhu Evrop kar bi bilo v duhu evropske solidarnosti. Nacionalni populisti zaenkrat pravijo, da gre tu samo za smernice, kako to urejati. Ampak vi veste, da to ni pravno zavezujoče. Gre za deljenje odgovornosti, za nerazlikovanje, za človekove pravice. Samo skupni pristop nam bo omogočil, da se soočimo s tem izzivom. In podpis Latvije bi moral biti na dokumentu Evropski kompakt. To je zadnja razprava o prihodnosti Evrope v okviru tega mandata Evropskega parlamenta. Vendar pa moramo si še naprej prizadevati za graditev transnacionalne demokracije. Lahko računate na nas, da bomo človeško dostojanstvo postavili v ospredje, ne le gospodarstvo. Želimo si bolj trajnostne, bolj demokratične Evrope. To si želijo naši državljani. To je v interesu vseh nas. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine EFDD, kolega Coburn. Oh, Hvala, predsednik. Predsednik vlade Karinš, prijatelj in kolega gospod Juncker, kolegice in kolegi. Želim vam vsem veselo in srečno veliko noč. Včeraj smo veliko govorili o strukturi katedrale Notre Dame, o požaru in bili smo zelo enotni. To je pokazalo, kako enotni smo lahko. Takšna enotnost na podlagi filozofske in verske zgodovine, ki izhaja iz rimskega, grškega prava in tudi iz britanske demokracije, nam je to pomagalo pri pripravi Lizbonske pogodbe. Evropska unija s svojim projektom agresivnega sekularizma ne predstavlja zavrnitev naše dediščine in kulture, kar je osnova za našo kulturno šibkost. In zato veliko ljudi po Evropski uniji zavrača Evropsko unijo. Evropski projekt je nekaj zastrašujočega, verskega, nekaj, kar so iznašli naši predniki. Predsednik vlade Karinš je rekel, da ima tudi Rusija svoje prste vmes pri Brexitu, ampak oprostite, menim, da smo Britanci čisto dovolj sposobni, da se sami odločimo zase. Ne želimo si birokratskega avtoritarizma in evropske birokracije. In ta Evropski parlament je neke vrste vnuh, želi, da ga vodijo nacionalni parlamenti. Ampak sam establishment je zdaj infiltriran z predstavniki strank, ki preprečujejo Brexit. pravijo, da bi pravila STO-ja lahko bila celo boljša, ampak če bi bilo to res, bi zapustili EU že zdavna in se obrnili proti STO. Veliko nesmislov smo slišali, tako imenovani backstop, irski varovalni mehanizem. Vse to pomaga pri nadaljevanju evropskega kulta. če Evropska unija in zavezniki EU v Britaniji potrdijo ta skoraj smešen dogovor in sporazum, zato da bi se izognili evropskim volitvam, bo to verjetno pripeljalo do uspeha paražave stranke in tam bo ta stranka zmagala. Parlament v Westminsteru bi si moral prizadevati za pravi Brexit. Gospod Barnier je sicer odličen pogajalec in verjetno bo presenečen, če rečem, da britanski parlament ne bo potrdil tega sporazuma. Evrookultisti si želijo, da bi nadaljevali s tem projektom, da bi bilo to dobičkonosno za Združeno kraljestvo. Evropska unija mora vladati s soglasjem, ne s kaznovanjem kot sodobna inkvizicija. Države članice so posamezne članice in niso vse enakega mnenja. Ljudje iz držav Beneluxa, zlasti iz države, iz katerih prihaja gospod Lamberts, vedo, kako je bilo to v preteklosti. Naučimo se nekaj iz preteklosti. Njihov upor proti španski inkviziciji je pripeljal do demokracij v njihovih državah, pa tudi pri nas v Združenem kraljestvu. Hvala Bogu za to. Pro, prosto misleči današnjega dne so tako imenovani populisti, vsaj tako jim vi pravite. Bolje biti populist kot nepopulist. Ampak s tem Ko nas omenjate, da smo populisti, moramo vedeti, da bomo tudi izvoljeni k malu in bomo prevladovali in vse bomo radikalno spremenili. Uklonite se vetru ali pa vas bo to pokusil, ali pa vas bo veter pokusil. Evropska unija je zdaj taka kot inkvizicija v 16. stoletju za prostomisleče in za demokracijo. Gospod premije Karenš je rekel, da nam ni treba skrbeti za priseljevanje, da ljudje ne prihajajo zato, da bi nam ukradli demokratični kontinent. In če bi jaz živel v tretji državi, bi si tudi jaz želel priti sem. Seveda, zakaj ne? Ampak, če se bodo številke spremenile, se mora spremeniti tudi filozofija in demokratična narava evropske celine, kajti to ni v interesu ljudi, ki živijo tukaj ali ki prihajajo sem. To bo res katastrofa. In to bo šlo na račun naših zdravstvenih storitev. Evropa lahko preživi samo z vladanjem, soglasjem, ne s silo. ustrašili ste veliko držav, ampak ne na dober način. Hvala. Honorevole. Res je, dragi kolega, prav imate. Gospod Coburn je govoril dlje časa, kot smo mu časa na začetku dodelili. Tudi drugim sem dopustil, da govorijo malce dlje. Ne morete me zdaj soditi, komu sem dal več časa, komu manj časa. Vsi imate načeloma enako enako količino časa. Gospod Bej v imenu ENF. Hvala, gospod predsednik. Ministrski predsednik grozljiv požar, ki je prizadel Notre Dame v Parizu, od nas terja, da se lotimo tudi vprašanja krhkosti naše dediščine. To je eden od najlepših simbolov, najlepših draguljev evropske civilizacije. Razdajali so jo plameni ognja, to je prizadelo srca tako francozov kot drugih evropejcev, zahvaljujoč izjemno hitremu ukrepanju in dobremu ravnanju gasilcev, pa smo uspeli crkev rešiti in bo ponovno lahko k malu zasijala. Tudi tuniko svetega Ludvika in Trnovo krono smo uspeli rešiti iz crkve Notre Dame. Je pa res, da se bomo morali začeti bolje zavedati tega, da je treba zaščititi in tudi prenesti našo kulturno dediščino, predvsem pa nasplošno gledano evropsko krščansko kulturno dediščino. Gospod ministerski predsednik, prej ste omenili evroskeptike, kot jih imenujete. Pravite, da so oni v nasprotju z idejo o izgradnji Evrope. Ravno nasprotno drži, verjamemo v Evropo, prepričani smo, da obstaja evropska civilizacija, da obstaja skupna kultura in da obstajajo tudi številni izzivi, s katerimi se moramo skupaj soočiti. Je pa res, da moramo biti bolj lucidni. Tudi sami ste rekli, ko ste omenjali priseljevanje, da rešitve nimate, da ne moremo storiti ničesar za to, da bi preprečili priseljevanje. Realnost pa je takšna. Lahko ukrepamo. Mateo Salvini v Italiji to dokazuje vsak dan. Je pa res, da imamo pred seboj dve izbiri. Na eni strani gospoda Vramopolusa, evropskega komisarja, ki pravi, da potrebujemo priseljevanje, zato da odpravimo demografski deficit. Na drugi strani pa imamo pogumne vlade, kot sta mačarska in italijanska vlada, ki izvajajo obsežne socialne, davčne, podporne politike družinam, s katerimi spodbujamo rojstva v Evropi. To sta dve viziji, ki sta si zoprstavljeni. Ena spodbuja priseljevanje, druga želi priseljevanje preprečiti in raje spodbuja evropsko rodnost. Na področju gospodarstva je Evropa zaznamovana s tem, da je odpravila vse oblike protekcije na notranjem trgu. Imamo nelojalno konkurenco, imamo napotene delavce, zunaj Evrope pa sklepamo vedno nove sporazume o prosti trgovini in znižujemo tarife. Kitajska in ZDA se danes ščitita zmožni sta vzpostaviti vse možne protekcijske ukrepe in vidimo, da delujeta ofenzivno tudi drugot po svetu. Zelo pogosto uporabljata oziroma zlorabljata Evropo kot eh, kraj, kjer lahko prosto gospodarsko delujeta na škodo naše našega gospodarstva, naše industrije in produktivnosti naših delovcev. Torej dve viziji, dve politiki, ki sta nasprotna ena drugi. Ne moremo delovati posem odprto. Mi se zauzemamo za to, da bi bila Evropa gospodarsko in trgovinsko zaščitena. Kar pa zadeva institucionalni ustroj, Evropa mora obnoviti demokracijo. Vidimo, da ima komisija danes pretirano moč in oblast. Če prej je rekel, gospod Weber, pa tudi socialisti in Macron isto trdijo, da naj bi šli še korak dlje, da bi oblikovali neke vrste federacijo, da bi odpravili pravilo soglasja. Ti isti bodo jutri od nas terjali, da odpravimo kvalificirano večino, potem bodo želeli odpraviti enostavno večino, zato da bi na koncu prišli do česa vedno bolj nepreglednega delovanja in vedno več avtoritarnosti. Tudi tu se ponovno klešeta dve viziji. Ena se zauzema za sodelovanje, druga, ki jo zagovarja komisija, pa vodi v smer, smer federacije. Še dva tedna oziroma malce več nas loči, da od evropskih eh, volitev smo na jasnem razpotju. Ali bomo uspeli storiti ta korak naprej, ali bomo ponovno oživili nacije na globalni ravni, tudi ko gre za evropske narode. Žal pa se zauzemate večinoma za tehnokratske rešitve in za evropsko dogmatsko vizijo. Evropa bo bodi si zaščitila svoje gospodarstvo ali pa bo postala kaj drugih gospodarskih sil. Evropo narodov je treba postaviti v središče projekta Evrope, sicer bo razpadla. Evropa mora braniti svoje korenine. Brez identitete, brez civilizacije bo Evropa izginila. Hvala lepa, kolega Golniš, samostojni poslanec. Monsieur le premier. Gospod ministerski predsednik, dragi nekdani kolega, prej ste nam spregovorili o tem, kako vidite prihodnost Evrope. Bodimo iskreni, recimo Bobo Bob. Prihodnost bo precej temna, če ne bomo spremenili perspektive. V zadnjih 30 letih, ki sem jih preživel v tem parlamentu, sem videl, kako se razvija dinamika perverznih skupin, prometejskih, luciferskih usmeritev smo se posluževali. Nekateri so bili mnenja, da bodo lahko svetu usilili tista načela, ki jih teoretično zagovarjajo, njih pa ne uresničujejo v odnosu do svojih kolegov, ki so v manjšini. Vi skušate razrešiti vse vidike življenja, kulturne, gospodarske, socialne, celo spolne vidike na več kot 500 milijonov evropskih državljanov. Preobremenjeni smo s pravili, standardi, zavezami, zakonodajnimi akti. Države članice spoh niso mož, zmožne več delovati konkurenčno. Vi želite delovati drugače kot mi. Vi želite, da se ponovno veljavi neke vrste uh, sovjetski socialni model. Nikar ne dopustite, da postanemo nova Sovjetska unija. Spremeniti je treba usmeritev v celoti. V spredje je treba postaviti naše skupne vrednote in skupna načela, ne pa da se poslužujemo množičnega splava. Spodbujati je treba družine, ne pa da sistematično spodbujamo spolne manjšine, ki tega od nas pohneterjajo. Vidimo, kaj se dogaja tudi na področju notranjega trga. Zagotovili smo prost pretok blaga, kapitala in storitev, pa tudi ljudi, vendar to ne zadošča. Potrebujemo natančno številčno predeljene programe na konkretnih področjih, da bodo državljani lahko tudi izmerili tako stroške kot tudi prednosti teh programov. Ljudje so se uprli proti tistim, ki jih skušajo kakorkoli ovirati, ki ne spoštujejo njihove volje ki jih preslišijo. Mi smo zgradili zidove v Evropi, ne prisluhnemo državljanom, preprečujemo državljanom, da bi med seboj komunicirali in v takšnem na glavo postavljenem svetu, kjer vlada hinavščina, ljudje končno odpirajo svoje oči. Mislim, da smo mi sejali, drugi pa bodo želi. Ne moremo ravnati na tak način, če želimo ohraniti evropsko civilizacijo in kulturo. Želimo si, da bi imeli Evropo obnovljenih narodov in da bi živeli vsi naši narodi. Hvala lepa. V tem prvem krogu prispevkov sem bil zelo fleksibilen glede dodeljenega časa za govor. Ob pol enih je predvideno glasovanje, kar pomeni, da vsi, ki boste spregovorili v okviru postopka, pritegnite pozornost predsednika, spoštujete dodeljen čas za govor, sicer ne boste dobili besede vsi. Glede na to, da je to zadnje plenarno zasedanje, zadnja to vrstna razprava, pa si želim, da bi vsi v dvorani zapustili dvorano zadovoljni, ker sem vam dal besedo, tudi gospod ministerski predsednik Karinš. Izvolite za prvi krok odgovora, je beseda vaša. Hvala lepa. Če sem bil v prvem govoru nekoliko dolg, bom zdaj nekoliko krajši oziroma zelo kratek. Na dva načina lahko obravnavamo razlike v mnenjih. Najboljši način je način, ki ga upošteva in uporablja ta parlament. Tako, da se poslušamo, da se spoštujemo in da na koncu glasujemo in potem gremo naprej. Pa še en način je, na katerega lahko rešujemo stvari. In naša, moja država, je to izkusila zaradi okupacije Rusije. In sicer, ko nimate pravice izražati svojega mnenja, ni glasovanja, nekdo se, drug se odloča in potem vas potisnejo z poti, ko gredo naprej. Jasno je, katera pot je najboljša. Jaz sem vesel in zadovoljstvom se lahko pogovarjam vsakim, ki meni, da je najboljši način za naprej dialog in pogovor. Dejstvo, da smo ohranili posamezne suverene nacionalne države z močnimi identitetami, z jeziki, edinstvenimi kulturami, neodvisnimi in medsebojno povezanimi zgodovinami, pa vseeno lahko sodelujemo skupaj, odpremo trge za trgovino, združimo svoje vire v enoten, močan glas na svetu. Evropska unija za nekoga, ki ne ve, kaj je bilo, kakšna je bila Sovjetska zveza, ne ve ničesar. Evropska unija in Sovjetska zveza nimata ničesar skupnega. Evropska unija je unija prostovoljnega sodelovanja držav članic in državljanov. In državljani si lahko premislijo in če je tako, nihče temu ne stoji na poti. To je res edinstven projekt na svetu. Združene države so država, ki temni na priseljevanju. Prvotni američani zdaj nimajo prav veliko pravic v ZDA. Ljudje, ki jim pravimo američani, večinoma prihajajo so prišli iz Evrope, Afrike, Azije in sprejeli so to, da so nekaj pustili za seboj in da skupaj postanejo nekaj. V Evropi pa ni treba nikomor, nikamor. Mi ohranimo svoje države, svoje jezike in kulture, ampak združili smo se zato, da bi spodbudili interese naših državljanov in spodbudili našo trgovino in gospodarstvo. Ničesar nam ni bilo treba pustiti za seboj. Združili smo svoje vire in postali smo močni kot celota in kolektivna unija. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik vlade, za vaš kratek govor. Prvi je zdaj gospod Kelam. De. Eh, Hvala. To je tudi moj zadnji nagovor v tem Evropskem parlamentu. Omenili ste Rusijo. Ampak danes moramo pri sebi ugotoviti, da lahko naredimo več. Ugotoviti moramo, kaj smo zanemarili pri obravnavanju določenih groženj. komunistični totalitarizem je bil zgodovinski problem v vaši državi, obenem pa je to tudi problem zadnjih 19 let. Če KGB označimo podobno kot nacistične, nacističnim gestapom, moramo vedeti, da tu ne gre samo za eno osebo. Ruski gestapo zdaj vzpostavlja mafijsko državo. In to zato, ker je prišlo do združitve korupcije med Evropo in Rusijo. Veliko denarja je bilo opranega iz Rusije v evropskih bankah. Če bomo prekinili te tokove, bo tudi gospod Putin prenehal obstajati. Hvala. Rad bi se zahvalil kolegi Kelamu. Številna leta je bil res zgleden poslanec, naj tudi javno to povem, da je meni vedno bil vzor zgled, resnično ga cenim, cenim, kako se je boril za svobodo v svoji državi in za demokracijo v Evropi. Prisrčna hvala za velik prispevek, ki ste ga dali Evropskemu parlamentu in Uniji. Kolega Lopes Aguilar pa je naslednji. Gospod premijer, Smo na koncu mandata tega Evropskega parlamenta in čas je, da se poklonim in da pokažem hvaležnost vašemu proevropskemu govoru. Čas je, da pozdravimo tudi delo predsednika komisije Žana Kloda Junkarja, ki je opravil odlično delo. Ampak vseeno želim izpostaviti nekaj stvari. Govorite o tem, da se ne smemo boriti proti populizmu. Ampak to je simplicistična, simplicistični nesmisel. Seveda se moramo boriti proti populizmu. Rekli ste, da je treba okrepiti zunanje meje Evropske unije. Niste pa omenili solidarnosti, saj je to tudi mandat Evropske unije. Solidarnost med državami članicami, ko gre za skupno delovanje in urejanje migracijskih tokov in prosilcev za azil. Hvala lepa, gospod Karinš. Hvala lepa, kolega Starbati. Äh, gospod predsednik Jean-Claude Juncker je rekel, da moraš Evropo ljubiti. Res je, tudi jaz jo ljubim. Ampak ravno, če ljubiš Evropo, moraš videti tudi njene slabosti. V tem parlamentu sem slišal, da ne želimo žrtvovati naših narodov na oltarju Evrope. Kako pogosto, gospod Dovrovski, sem slišal, kaj vse moramo storiti za mlade, da moramo preprečiti, da se izseljujejo, da moramo v samih državah kaj ustvariti. Gospod predsednik vlade, govorili ste o tem, da potrebujemo neregulirane trge. Imamo dva osrednja trga, ki sta popolnoma regulirana, menice in pa obresti, oziroma menjalne tečaje in pa um, obresti. In če so menjalni tečaji fiksni, potem potrebujemo druge parametre, ki se prilagajajo. Potem se prilagajajo trgi delovne sile in to je najhujši mehanizem za prilagajanje, ki sploh obstaja. Um, Želim si, da v tem parlamentu ne bomo več slišali, da ne smemo žrtvovati narodov na oltarju Evrope. Moramo zagotoviti delovne sile v lastnih državah in vzpostaviti sklade. Problem je, oziroma države morajo same postati konkurenčne in to je naloga v prihodnosti. Hvala lepa, kolega Mitrofanov. Kolegice in kolegi, najprej sem želel govoriti o begu možganov, ki, ki smo mu priča v naših državah, tudi v Latviji. In zanima me, kaj na ravni Evropske unije naredimo, da zaustavimo ta proces. Ampak, če se navežem na vaš govor, gospod premijer. Prosili ste Evropski parlament, da sledi v zgledu dobre integracije v Latviji, ampak moram reči, da tu ne gre za zgodbo o uspehu, ampak gre za sramotno zgodbo uničenja manjšinskega izobraževanja. Po razglasitvi neodvisnosti je velika večina manjšin podpirala neodvisnost in razvoj neodvisne države Latvije. Zdaj pa živimo v depresiji saj naši otroci ne bodo, se pravi otroci iz manjšinskih družin, niso deležni izobra izobraževanja v svojem maternem jeziku. Prosimo, ne sledite temu vzgledu. Hvala. Morvaj. Kolegica Morvaj. Hozam, kerestin Evropa. Hvala lepa. Naša domovina je krščanska Evropa. ampak tega ne priznavamo. Zadnjih 20, 2000 let je ta Evropa nekaj groznega, moja domovina Evropa ali boste lahko še vedno zaobjeli Boga, tudi če preživimo te bitke in če boste lahko zaobjeli ljubezen in mir. Recitirala sem pesem mačarskega pesnika, ki jo je napisal leta 1923, to so zadnji verzi te pesmi in to je moje slovo od Evropske unije. Naj Bog vodi mojo državo in krščansko Evropo. Hvala. Hvala lepa, kolega Zver spoštovani gospod predsednik spoštovani gospod predsednik latvijske vlade jaz vas občudujem pa ne zaradi tega ker ste postal predsednik ampak eh, eh, zaradi načina kako ste postal predsednik glede na to da ste bil član eh, zelo majhne obrobne politične stranke ste vendarle zbral izjemno pomembno večino da lahko danes vodite latvijsko vlado učinkovito. odgovor poznam zato ker izžarevate zaupanje verodostojnost poštenost in pa zlasti kompetentnost. Eh, ste zgodba o uspehu tako kot vaša eh, država ki jo vodite. sedaj pa vprašanje za milijon evrov ste eh, živite v državi tako kot jaz slovenija ki je tudi tranzicijska in vprašanje vladavine prava je vselej zelo pereče vprašanje v moji državi je po veliki sodni farsi ki se je imenovala patria izbruhnila še ena ki se imenuje doktor novi glede na to da je sodstvo obsodilo po krivici eh, znanstvenika za umor. Eh, jaz eh, verjamem da tudi druge države tranzicijske države imajo probleme s pravosodjem ampak vendarle vas sprašujem ali menite da bi evropska unija morala posredovati v takih primerih z nekim ustreznim mehanizmom ko se kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine zlasti v tranzicijskih državah. hvala eh, lepa gospod predsednik veliko veselje mi je da je ministrski predsednik z nami on je bil res odličen kolega pa ne samo to moram reči cristianis da si pustil svoj odtis v parlamentu, bil si koordinator, bil si zadolžen za številne pomembne dosjeje. Najbolj pomembno danes pa je, da si začrtal misijo in Evropske unije. Govoril si o preteklosti, o sedanjosti in, kar je še najbolj pomembno, o prihodnosti, kam gremo. In na tej poti si zelo upravičeno izpostavil tudi ulogo, ki jo morajo odigrati trgi, skupni trg, predvsem digitalni enotni trg. Omenil si ovire, s katerimi se še vedno soočamo. Veš, kot tudi mi vemo, da je ključna ovira običajno v svetu bolj oklevajoče institucije v Evropski uniji nimamo. Niti komisija, niti parlament ne oklevata toliko kot svet, ko gre za odpravo teh ovir. Zdaj pa imate privilegiran položaj v svetu. Imate sedež v Evropskem svetu in lahko predstavljate ta odločen glas, ki bo zagovarjal pot naprej in ki se bo zauzemal za odpravo ovir. Hvala. Hvala lepa kolegica Kampula Natri. Gospod eh, predsednik, sama sem sodelovala z kolegom Karinšem v odboru ITRE, ko je šlo za digitalizacijo in druga vprašanja. Vesela sem, da je zdaj ministerski predsednik. Tudi sama se zauzemam za digitalno Evropo. Mislim, da smo dovolj pogumni, da lahko izkoristimo dejstvo, da skupaj predstavljamo in samo skupaj predstavljamo več kot 20 odstotkov BNP-ja na svetu. Več kot 20 odstotkov predstavljamo, zato mi prosim povejte, odkot prihajate populistične ideje, da bi morali zapreti meje, zapreti notranje meje, da bi morali preprečiti dotok z drugih delov celine. Niti enega samega dobrega razloga ne vidim, kako bi lahko to pomagalo evropejcem. Lepota enotnega trga je v tem, da smo lahko pogumni, ko govorimo o podnebnih spremembah. Namreč skupaj lahko usmerimo trge nobena država tega sama ne more storiti. In to je tudi lepota za družine, za otroki, ki potrebujejo vozila. Na trgu za vozili imamo na voljo nova, starejša vozila, imamo vozila z nižjimi emisijami, vozila, ki imajo varnostne pasove, celo nekatera, ki jih nimajo več. Skratka, stvari smo bolj uredili na tem področju. Želim si, da bi Evropa govorila z državljani, med eh, volitvami se lahko z državljani pogovarjamo in občutek imam, da bi morali vsi vedeti, da smo delali tudi za delovno silo. Delavci zdaj lahko prosto potujejo, lahko gredo delati čez mejo. Mislim, da imamo zdaj bolj pravične trge dela tudi za državljane. Hvala lepa, kolega Demesmajk. Eh, eh. Najlepša hvala, gospod Karinš. Podali ste odličen govor zdi se mi, da ste zdaj več kot jasno pokazali, da je majhno lepo in da je majhna država lahko tudi zelo učinkovita in uspešna. Latvija se je morala boriti tudi proti prevladi, bila je zelo uspešna, ko je šlo za samo odločanje, vendar ugotavljamo, da ima Evropa s tem težave. Katalonija, Škotska, in eh, druge regije, ki imajo svoje demokratične želje in eh, ki sprejemajo odločitve na nenasilen način, niso deležne ustrezne pozornosti. Vsi pravijo, da je ravnanje naših regij nevarno. Poglejte si, kaj se je zgodilo v Kataloniji. To je absolutno nedopustno. Namreč državljani bodo podpirali evropski projekt samo v primeru, če bodo verjeli, da evropski projekt ščiti demokratične pravice. Zato pravim, da bi morali biti vsi enotni velike in majhne države. Mi računamo na vas. Hvala. Hvala lepa, kolega Hokmark. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod ministerski predsednik. Naj povem naslednje. Latvijski, estonski, litovski razvoj je pravzaprav čudež v sodobni evropski zgodovini. Šlo je za mirno transformacijo. Živimo v svobodi. Pred 30 leti sem na švedskem začel s kampanjo, v okviru katere sem podpiral baltsko neodvisnost. Bili smo v Litvi, Latviji, v Estoniji. Spomnim se, da sem se takrat srečal s Tunamom, z Sandro, s številnimi drugimi, ki so se borili za neodvisnost na sovjetskem ozemlju zdaj pa zelo dober prijatelj sedi, ja tudi kolega, ki sedi poleg mene, je zelo prijeten človek, ampak moj dober prijatelj je zdaj postal ministerski predsednik. Bil je vodilni evropski poslanec, danes pa vodi svobodno, neodvisno Latvijo, kar je čudež. Zato bi vsem kolegicam in kolegom to resnično rad položil na srce, ker je to zadnji govor, ki smo ga slišali. Mislim, da si boljšega govornika ne bi mogli izbrati kot Krištjani Šakariša. Želim pa povedati to, da ne potrebujemo Coburnov in eh, Faražov, da bi nam govorili kako absurdno je ne imeti Evropske unije. To, kar ste vi dosegli in to, kar ste opredelili kot vizijo, kot politično spremembo, je dobro. Niste se lotili institucionalne razprave same po sebi, temveč ste se lotili tega, kako lahko preobrazimo Evropo. Prej omenjena kolega pa predstavlja ta absurdnost, ki se zauzema za to, da teh sprememb ne bi izpeljali. Mi, Švedi, smo ponosni, da ste vi naši sosedje. Hvala. Hvala lepa, Gunnar, za predano delo v Evropskem parlamentu. Kolega Bogovič. Lep dober dan, spoštovani Kristjan. Prav vesel sem, da te zopet vidim. Eh, delila sva lepe trenutke kot kolega v Evropskem parlamentu in eh, navdušen sem bil nad tvojim govorom. Eh, tudi slovenski premier je imel priložnost, pa jo zavrnil, da danes bi nagovoril v tu v parlamentu in zato hvala tebi za ta fantastičen zaključni nagovor v tej epizodi ko predsedniki vlad govorijo o prihodnosti evrope. izhajaš iz države ki ima težko zgodovino tudi tvoja osebna je predstavljena kot zgodovina migrantskega otroka zato me navdušuje ta pripadnost evropski uniji ideji skupnega trga enotnega razvoja skupni moči na drugi strani pa svobodi in vsem kar je bilo izrečeno podpiram to kar je bilo rečeno da je potrebno evropo razvijati na vseh koncih tudi v raziskavah v delovnih mestih zato moje vprašanje povezano z večletnim finančnim okvirom ali je med predsedniki vlad predvsem tisti ki so neto plačniki dovolj razumevanja da je inštitut solidarnosti ki ga izvajamo preko kmetijske in pa tudi kohezijske politike vreden tega da plačamo ena tri v proračun evropske unije in da bo to vezivo evropske unije še naprej ohranjalo evropo povezano in jo naredilo uspešnejšo in lepšo. hvala za odgovor. najlepša hvala gospod predsednik hvala lepa tudi ministrskemu predsedniku. V zadnjem mandatu smo resnično veliko dosegli skupaj. In to je moj zadnji nastop v parlamentu. Skupaj smo delali na tem, da smo oblikovali bolj integriran, bolj konkurenčen digitalni trg, ki je veliko bolj razogličen, kot je bil v preteklosti. Hvala lepa komisiji in komisarju Kanjeteju. Delali smo skupaj, ker smo želeli oblikovati zakonodajo, ki se bo uspela soočiti tudi z izzivi, kot so naprimer podnebne spremembe. Podnebne spremembe so velika grožnja za naš planet. Sprejeli smo tudi direktivo o energetski učinkovitosti. Ta direktiva je izjemno ambiciozna. Vemo, da energija, ki jo ne porabimo, je najbolj čista energija. Skupaj smo delali tudi, ko gre za direktivo o obnovljivih virih energije, ker smo želeli poskrbeti za to, da bi tudi ti viri bili bolj prisotni na trgu. S tem bomo poskrbeli tudi za večjo razogličenje v sektorjih, ki najbolj nasnažujejo, kot so naprimer sektor ohlajanja in segrevanja ter prometni sektor. Delati moramo skupaj, zato da zmanjšamo tudi emisije. Predvsem pa želimo v Evropski uniji oblikovati globalno blagovno znamko, ki nam bo pomagala, da odigramo vodilno vlogo na globalni ravni, tudi ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Evropa ima prihodnost, če se bomo skupaj soočili z velikimi izzivi, kot smo to počeli v zadnjem mandatu, ko smo se soočali tudi s podnebnimi spremembi. Najlepša hvala, gospod ministerski predsednik, za vaš prispevek. Kolega Skutovs. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi, ministerski predsednik. Danes smo večkrat slišali, da Evropska unija in Evropski parlament dosegata veliko Rezultate, ki smo jih dosegli, lahko tudi številčno predstavimo. Tudi vi ste opravili ogromno dela. Skupaj smo delali na področju boja proti korupciji, zauzemali smo se za evro, reševali vprašanja povezana z evro. Potem smo se borili tudi proti pranju denarja. Vi še kako dobro veste, kaj to je opran denar. Pri pranju denarja ne gre zgolj za denar, ki se ga pridobiva na podlagi kaznjivih dejanj. Gre za denar, ki se potem izkorišča tudi za teroristične dejavnosti, za trgovino z ljudmi in podobno. Zato bi si želel, da bi v naslednjem mandatu več govorili o teh vprašanjih in jih uspešno razrešili. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Vajdere. Tu sem. Dragi kolegi, drage kolegice, dragi Krišjan, izjemno ponosna sem na našega ministerskega predsednika. Tvoj govor je res predstavil briljanten program za prihodnost Evrope. Nisi se izognil niti bolečim vprašanjem, tako da najlepša hvala za to. Poleg tega moram reči, da sem zelo ponosna, da si uspel v Latviji oblikovati vlado z novimi silami. Stari kandidati so se namreč prestrašili, niso želeli biti del koalicije, ti pa si to nalogo uspešno upravil. Pred nami so težavne naloge. Zmanjšati bomo morali svoje izdatke, zato ker imamo manj denarja iz Evropske unije in iz kohezijske politike. Neposredna plačila so pri nas večkrat nižja od tistih iz drugih držav. Tudi glede integracije v družbi smo slišali kar nekaj pripomp, namreč rusifikacija nas, naše družbe se še vedno dogaja in proti temu se borimo. Sicer se zdaj to imenuje manjšinsko vprašanje. Latvija je edina država, v kateri je še vedno moč najti štiri ruske izobraževalne programe. Državni jezik je pravzaprav pri nas tisti, ki je predmet diskriminacije. Za Latvijo so to težavne naloge, ampak pomembno je, da zagotovimo varno Evropo. Varna Evropa je v interesu vseh nas. Najlepša hvala in veliko sreče tudi v prihodnje. Hvala lepa, kolega Boštinaru. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi ministerski predsednik, najprej bi se vam rad zahvalil za res pragmatičen, dosleden proevropski govor. Hvala lepa tudi sočasno za dosledno in realno oceno trenutnega stanja. Hvala lepa tudi za vse delo, ki si ga upravil. Moram reči, da se strinjam s številnimi pripombami, ki si jih podal. Sam in moja država Romunija na Rusijo gledamo podobno kot ti, kot tvoja država. Zato me v tem kontekstu zanima naslednje. Kako Latvija ocenjuje izgradnjo evropske obrambe, kakšen naj bo prihodnji odnos med evropsko obrambo in NATO, po tvojem mnenju? Hvala. Benson. Kolega Benson. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi ministerski predsednik, dragi Karinš. Tisočkrat hvala za ta dober vizionarski govor o prihodnosti Evrope. Hvala lepa tudi za vse pripombe, ki si jih izrekel glede notranjega trga. Me pa zanima, če lahko ta sporočila posreduješ tudi v svetu. Res bi te prosil za to. Namreč evropski interes je ogrožen zaradi komunistične Kitajske. Tisto, čemu smo v tem trenutku priča, je evropska industrija, ki je stalno pod napadom kitajskih konkurentov. Vidimo, kaj se dogaja na nekaterih področjih, nekatera področja dela, kot so naprimer ladjedelnice, so še posebej problematična, tam namreč zahtevajo za to, da bi Evropa ponudila subvencije za razgradnjo evropskih ladjedelnic, v katerih bi potem kitajska podjetja gradila svoje ladje. To je v nasprotju s pravili Evropske unije, poleg tega to škodi evropski industriji in konkurenci. Ne moremo dopustiti, da bi evropski trg prevzeli drugi, glede na to, da je trenutno v rokah evropskih podjetij brez subvencij. Zato prosim, da komisija ta vprašanja bolj podrobno obdela. Hvala lepa, kolega Ronžel. Minister, Gospod ministerski predsednik, dovolite mi, da vam čestitam za enega najbolj navdušujočih govorov, kar smo jih slišali strani ministerskih predsednikov v parlamentu. Poleg tega bi vas rad še nekaj vprašal in sicer v zvezi s kohezijsko politiko in s kohezijskimi skladi. Komisija je podala nov predlog s tem v zvezi in v tem predlogu bi država kot je Latvija, ki se je resnično prizadevala na tem področju in je pod eh, povprečjem evropskega BDP-ja izgubila 14 odstotkov kohezijskih sredstev. Portugalska bi izgubila 7 odstotkov, Hrvaška 5 odstotkov. Ali se vam zdi sprejemljivo to, da najrevnejše države izgubljajo sredstva za kohezijsko politiko? Kako ministerski predsednik Karinš gleda na ta vprašanja, kako meni, da bi jih morali obravnavati? Pedro Markeš iz portugalske vlade se zdi namreč zadovoljen s tem, da države, ki spoštujajo vsa pravila in ki so revnejše od Italije, Finske in Španije naj ne bi prejemale več kohezijskih sredstev. Kakšne ukrepe naj sprejmejo te države v odnosu do predloga komisije? Hvala lepa, kolega Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsednik, ministerski predsednik. V svojem govoru ste nam pokazali tudi svoj mobilni telefon, predstavili ste zgodbico, o očetu in treh sinovih, govorili ste o raznolikosti v Evropi. Nekateri so latvijski vladi poslali dopis, da ohrani izobraževanje tudi v manjšinskih jezikih in te posameznike ste imenovali norci. Eden od teh norcev sem tudi jaz skupaj s kolegi socialdemokrati. Gospa Sargentini, je pripravila zelo dobro poročilo o pranju denarja, pa tega sploh niste omenili. Niste omenili naprimer svoje soproge in tega, kako ona prodaja nepremičnine. Rekli ste, da so to zgodbice v tisku. Morda to res ni najbolj primeren zgled. Gospod Karinš, če želite spreminjati Evropo, začnite pometati pred lastnim pragom in opustite tudi svoje ameriško državljanstvo. Hvala. Hvala lepa, kolega Kelly. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod ministerski predsednik. Pet let ste sedeli vmes med Gunarjem in menoj, zdaj tu sedi Karens, bil ste zelo dober prijatelj. Sam sem prišel v parlament pred desetimi leti, prvi dan sem šel v kantino in izgledal sem kot izgubljena duša. Namreč ti si skupaj z nekaterimi drugimi kolegi tudi mene povabil, da sedem za isto mizo in pojem kosilo z vami. Na to ne bom pozabil, kajti to kaže na to, da si Krištjaniš resnično dostojen človek. Hvala, da si tudi podporil Irsko, to sem omenil včeraj na sestanku skupine ELS. Vesel sem, da si omenil tudi kriminal in pranje denarja, kako si počistil ta celoten predvsej kalen sektor v svoji državi. Re, rekel si, da si želiš, da bi enako storile tudi druge države. Kaj pričakuješ od Evropskega parlamenta, kako lahko v naslednjem mandatu zmanjšamo pranje denarja in kriminaliteto z tega področja? Še enkrat, lep pozdrav nekdanjemu poslanskemu kolegu, upam, da bo še dolgo vladal v Latviji. Kolegica Gomeš. Welcome. Lepo pozdravljeni, ministerski predsednik Arinš. Vesela sem, da te danes lahko pozdravim. Z veseljem sem namreč sodelovala s teboj v ekipi, ki se je pogajala o četrti in peti direktivi z področja boja proti pranju denarja. Tako kot ti sem se tudi sama veliko naučila. Tudi na podlagi preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta na tem področju. Ta odbor se je ukvarjal tudi z davčnimi vprašanji. Cenim vse to, kar si povedal in to tudi v celoti podpiram. Potrebujemo evropski osrednji nadzor, ko gre za pranje denarja ampak zanima me, ali boš zdaj kot ministerski predsednik storil več tudi zato, da bi v Evropi imeli Evropsko preiskovalno enoto z tega področja. Ali boš zahteval več tudi glede reforme DDV-ja, kar je predlagala komisija, svet pa to blokira. Del denarja zdaj odteka kriminalnim združbam, tudi terorističnim organizacijam prav zaradi scheme, ki se imenuje goljofije vrtiljaka. Zanima me, če se boš zauzemal tudi za kvalificirano glasovanje pri davčnih vprašanjih. Komisija pravi, da je to ključno vprašanje, če se želimo boriti proti davčnemu dumpingu, ki skrivlja notranji trg ter pravila z področja konkurenčnosti. Hvala lepa, kolega Lec. Hvala. Hvala, predsednik. To je moj zadnji govor v parlamentu in resnično vesel sem, da je moj dober prijatelj, kolega Karinš z nami. To, kar je danes povedal, je, gospod predsednik, nekaj pozitivnega, pragmatičnega, kar zadeva prihodnost Evropske unije. To je najboljša agenda za naprej in najboljša agenda za boj proti populizmu in nacionalizmu v vseh državah članicah, pa je vseeno, ali prihaja iz skrajne desne ali skrajne leve. To je najboljši način, kako lahko zagotovimo blagostanje v Evropski uniji. Evropska unija ni zgolj mirovni projekt, Evropska unija je tudi projekt gospodarskega in socialnega napredka. V svoji agendi je ministerski predsednik jasno povedal, da potrebujemo več trgovine, da je treba odpraviti ovire, ki onemogoče delovanje notnega trga, zoprstaviti se treba protekcionizmu, več odprtih naložb Evropske unije, ustrezna konkurenca. To je agenda, ki bo zagotovila več delovnih mest, več naložb, več rasti in več upanja, kar zadeva prihodnost državljanov v Evropski uniji. V veliko čas me je bilo služiti v tem parlamentu, mi te podpiramo, podpiramo tudi pragmatičnost, ki si jo unesel ne samo v svoji državi. Hvala za pravno državo, demokracijo in svobodo, o katerih si danes govoril. Kolega Vajdenholc. Biden. Kolega Weidenholzer, ne? Prav pa ne. Kolegica Virkunen. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani itse toivon, että... Hvala, predsednik. No, jaz pa si drugače kot kolegi želim, da ne bi zadnjič govorila pred tem parlamentu. Rada bi se zahvalila predsedniku vlade Karinšu za njegov zelo optimističen govor o prihodnosti Evrope. Z veseljem smo sodelovali z vami v preteklih letih v odboru in te, ko smo bili na začetku mandata, smo imeli prioriteto, da ustvarimo do, nova delovna mesta, investicije in mislim, da smo bili uspešni. Stopnje rasti in stopnje investicij so na ravni pred krizo. Mednarodna konkurenca je huda, digitalizacija spreminja svet. Kaj mislite, da, na kaj bi se morale države članice in Evropska unija osredotočiti, zato da lahko krepimo našo um, gospodarstvo v prihodnosti? Hvala, gospod Balčitis. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik vlade. Danes bi se želel iskreno zahvaliti za vaš zvrsten govor. In eh, spregovorili ste o zgodovini Latvije in drugih baltskih držav. Ne bom vas nič spraševal danes, to je moj zadnji govor v tem parlamentu. In rad bi vas le pozval in opogumil da kot predstavnik sveta podprete stvaritev e, prave enotne, pravega enotnega um, energetskega trga, da tudi pospešite balski železniški projekt, da se posvetite um, vprašanjem socialne pravičnosti in da se posvetite vprašanju kmetijskih plačil, ki so bila upravičena izpostavljena. Želim vam vse dobro v vašem poklicnem in osebnem življenju. Hvala lepa, kolega Rebih. Äh, Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil Kristjanu Karišu, ker je v svojem govoru omenil nekaj zelo pomembnega, namreč digitalni notranji trg. In Kristjan prav imaš, če ne bomo tukaj odpravili meja v Evropi, predvsem pri roamingu, potem nam nikoli ne bo uspelo ustvariti teh platform, ki jih nujno potrebujemo um, v Evropi in ne bo nam uspelo jih zagotoviti njihovo učinkovitost. Potrebujemo možnost, da lahko sim kartico kupimo v vseh 28 državah, potrebujemo močan razvoj na tem področju, kajti to bo odločalo o konkurenčnosti v prihodnosti. Zato se vsem zahvaljujem, ki so se borili za enoten notranji trg, ki ga bo zagotovil prihodnost naše mladine. Hvala. Honorevole Anso. Kolega Ansop. Um, Hvala za to odlično priložnost, dragi kolegi. Za marsikoga je to zadnja priložnost, da spregovorimo. Je, zame je prva in zadnja priložnost, kajti pridružil sem se šele pred desetimi dnevi. In zato lahko mogoče predsednika prosim, da statistično zabeleži dva moja prispevka, prvega in zadnjega. Ampak hvala lepa, gospod predsednik vlade. Želel sem vprašati isto kot romunski kolega v zvezi z Evropsko brambo. Torej, naj pa vprašam tudi o eh, odnosih Evropske unije in Rusija. Rusija je večkrat kršila mednarodna pravila, ko je eh, nezakonito zauzela ozemlja drugih držav, Gruzije, Ukrajine in Moldove. Kako vi gledate na, težko, eh, na ta težek odnos, ki ga imamo z Rusijo? Hvala lepa za priložnost. Želel sem vam dati še eno minutko, pa je niste hoteli. Kolegica Andrikjene, ste prisotni v dvorani? Ne. Potem pa smo s tem zaključili postopek pritegnite pozornost predsednika. Ministrski predsednik Anež, beseda je vaša. Oh. Gospod predsednik, dragi kolegi, zabeležil sem si, ko ste govorili in veliko beležki manj, ki jih bo moral obdelati. Torej, varnost, energija, kohezija, pranje denarja, socialna varnost, Kitajska, Evropska unija, Rusija. Če bi res hotel odgovoriti na vsa vprašanja, bi bil moj drugi govor še daljši od prvega, zato se ne bom odzval na vse. Naredil bom naslednje. Povedal bom par stvari. Kot nekdanji evropski poslanec bi se želel vsakem od vas zahvaliti za priložnost in veselje in čast, ki sem ga imel, da sem lahko z vami sodeloval. V preteklih skoraj desetih letih in tudi v tem zadnjem mandatu uh, sem zelo užival. To je bil zelo poseben čas za me, z njim se kar malo čustveno spopadam, ampak res se želim vsem zahvaliti za odlično sodelovanje. Kar nekaj vas je reklo, da je to vaš zadnji govor v parlamentu. Jaz pa lahko rečem, da je to moj prvi govor tukaj kot predsednik vlade. In eh, to me zelo veseli. Naj povzamem razpravo. Kolegi, Evropska unija ni popolna. Ni popolna. In ko voljivci pravijo, da je nekaj narobe, jim moramo prisluhniti. Ne smemo reči, ne, ne, vse je krasno. Ne. Ne moramo jim prisluhniti. Kaj ti ljudi zares skrbi, bodi si zaradi služb, zaradi migracij, zaradi podnebja, zaradi eh, varnosti, vsa ta vprašanja so prava in resnična. Imamo pa tudi prave odgovore na nje. Lahko sodelujemo v prihodnosti kot Unija suverenih in neodvisnih držav in se ne odrečemo niti kvadratnemu centimetru naše identitete, našega ponosa, našega jezika. Ampak moramo pa držati skupaj zato, da se bomo borili kot eno. Smo unija vrednot, Vredno, um, mir, demokracija in vladavina prava, svoboda, In kot Latvijec vem, kaj pomeni živeti brez svobode, brez demokracije in brez vladavine prava. In to je nekaj, kar nihče več ne sme izkusiti. Imamo ključ, da odklenemo pot do gospodarske rasti v Evropski uniji. In to je preprosta zadeva, ki se ji reče enotni trg. In zato moramo odpraviti vse overe za enotni trg v Evropski uniji, zato da bomo ustvarili svoje okolje, da bodo lahko nacionalne podjetja zrasla v evropska podjetja in postala in moč, pravi in močni akteri na mednarodnem odru. To je v naši moči. Lahko se, pos, se posvetimo tudi težkim vprašanjem, kot je imigracija, s tem, da okrepimo naše zunanje meje. To je treba narediti, kajti ko bomo okrepili zunanje meje, lahko pustimo notranje meje odprte in ne grozimo, ogrožamo notranjega trga. Lahko imamo pameten prehod na čisto energijo in ključ je v tem spet, da zagotovimo, da dobro lahko delujejo tržne sile. Naj te sile deregulirajo cene zelene energije in zato bomo našli pametne rešitve. Pomagal bo trg in udeleženci trga bodo tu sodelovali. Kar se tiče skupne varnosti, mislim, da tu ni nasprotovanja med članstva v NATO. Moja država je članica in pa močnejšem oziroma tesnejšim sodelovanjem v Evropski uniji na področju varnosti in obrambe. Moramo se kot Evropska unija okrepiti kot člani eh, zveze NATO. Moramo pa iti še korak dlje, kot je samo vojaška varnost. To je varnost naših informacij, informacijskega okolja, v katerem živimo. In kot sem že rekel, je čas, da resno razmislimo o zakonodaji, da si pogledamo tudi odgovornost Eh, medijskih platform zaradi širjenja napačnih in zavajajočih informacij, ki overajo demokratični razvoj. Kolegi, ni nujno, da se borimo proti populistom. Populistom poslu, ljudje, prislu, poslu, ljudje poslušajo zato, ker so nesrečni. Zato se moramo osredotočiti na vzroke, če vzamete katero koli palico in jo razdrobite, potem dobite majhne koščke. Če pa smo združeni, smo pa kot ta snop teh palic, ki se ne zlomijo. In zato moramo mi delovati navzven z našim enotnim trgom, ne da od zunaj pritiskajo na nas. Imamo veliko odgovornost. Namreč moramo vrednote svobode, demokracije in vladavine prava združiti z enotnim trgom in tukaj na tem področju napredovati. To delamo na miren način, za razpravo, na način, ki vključuje državljane in le tako bomo lahko napredovali. Hvala lepa.